Mes chers collègues, nous reprenons. Kolegice in kolegi, nadaljevali bomo sejo. Zelo me veseli, da lahko pozdravim v našem odboru gospoda Milija, generalnega direktorja Evropske agencije za pomorsko varnost in želim se mu zahvaliti takoj na začetku za njegove redne obiske v našem odboru. V času vašega mandata na čelu te agencije ste morali prevzeti tudi nove naloge in to organizirati, kot je naprimer problem imigracije v sredozemlju. Mislim pri tem pa tudi na boj proti onesnaženju morja z eh, naftnih in plinskih ploščadi in seveda eh, tudi boj proti zmanjšanju emisij žvepla vse to je morala eh, Agencija za pomorsko varnost dodatno prevzeti v teku let. Eh, želim izkoristiti vaš obisk, da povdarim temeljno vlogo te agencije in še posebej eh, naloga inšpekcije pregledov eh, ladi, tako da se zmanjša število eh, Eh, vladi, ki niso skladne z mednarodnimi standardi. Eh, predvsem gre pa tudi za zmanjšanje števila nesreč in eh, tudi za izboljšanje in zmanjšanje okoljskega prstnega otiska pomorskega prometa. Seveda smo mi za to, da se povečajo sredstva za IMSO, predvsem zaradi novih nalog, ki jih je prevzila. Odbor za promet bo še naprej podpiral agencijo. Sedaj pa vam dajem takoj besedo in vas prosim, da predstavite dejavnosti IMSE eh, za letošnje leto. In še enkrat se vam, se vam želim zahvaliti in po eh, vaši predstavitvi bo seveda sledila razprava. Hvala. Thank you very much, uh, Madam Chair. Hvala, gospa predsednica. Še enkrat vam želim čestitati eh, za izvolitev za predsednico tega pomembnega odbora, ki je predvsem pomemben za IMSO. Eh, gospe in gospodje, želim še enkrat eh, se zahvaliti odboru za to, da um, mi omogočite, da vam poročam o dejavnostih eh, agencije in tudi o izzivih eh, v letošnjem letu. Zelo pomembno je za me in za osebje v Lizboni, da imamo vsako leto priložnost, da vam lahko predstavimo prednostne naloge za naslednje mesece. Um, težišče EMSE v letu 2017 bo nadaljevanje izvajanja osrednjih nalog, ki so bile dodeljene agenciji strani sozakonodajalcev in vse to moramo seveda postaviti v okvir finančnih in humanih virov. Vaše zaupanje in podpora IMSI, to ste potrdili oktobra lanskega leta, ko je začel veljati zadnji amandmak uredbi ustanovitvi IMSE in ta agencija je dobila pomembno vlogo pri funkcijah obajne straže v Evropi. Naše prizadevanje, da zmanjšamo število zaposlenih, to se bo nadaljevalo tudi 2017 in sicer bomo zmanjšali osebe za 10 odstotkov v sporedno s tem in to vidimo na tej krivulji pa um, je um, so dodatne naloge za EMSO pomenile tudi zaposlitev dodatnega osebja. Um, Po podpora e, obaljne straže ni nekaj novega za našo agencijo. To je v osrčju dejavnosti IMSE od vsega začetka in to vidimo na tej prosojnici. To, kar se je zdaj spremenilo, je razsižnost in obseg tega dela. In kot posledica tega tudi število organov, ki eh, bodo profitirale od dela INSE. Tako kot predvidevajo so zakonodajalci, bo eh, IMSA 2017 eh, sodelovala z IFKO in Frontexom na treh področjih. Delitev podatkov in informacij, izboljšanje pomorskega nadzora z novimi tehnologijami in dejavnosti za izgradnjo zmogljivosti. Danes je IMSA največji institucionalni ponudnik slik situacij na morju v Evropi. Sistem SafeSeaNet eh, omogoča procesiranje 19 milijonov sporočil na dan iz različnih senzorjev in virov, kar omogoča sledenje ladjem, ladjam in eh, o katerih eh, lahko povežemo zelo veliko različnih eh, podatkov. Ta slika situacije na morju je na voljo pristojnim agencijam EU in tudi nacionalnim organom in seveda to podpira funkcije obaljne straže, pri čemer imamo natančen načrt delitve teh podatkov. IMSA bo še naprej sodelovala z IFCO in Frontexom in bo zagotavljala um, najbolj konkretne slike o situaciji na morju. Hitre informacije so danes zelo pomembne za sprejemanje kompleksnih um, odločitev. In um, naše uh, in, integrirane um, pomorske storitve so na voljo tudi na prenosnih napravah, kot so pametni telefoni. Nadzorne tehnologije se zelo hitro razvijajo. EMSA je v skladu z delovnim programom 2016 eh, zagotovila celo vrsto storitev na osnovi sistemov brezpilotnih zrakoplovov. Od eh, spomladi naprej bomo v stanju, da ponudimo storitve RPAS eh, agencijam EU in nacionalnim or, eh, organom in sicer predvsem eh, v podporo funkciji obaljne straže. In sicer so to um, brezpilotni zrakoplovi z rotori in z krili, ki omogočajo torej, eh, kratkega in srednjega dosega in to seveda omogoča nadzor meje. Um, varnost navigacije, iskanje in reševanje, odkrivanje onesnaženja, nadzor ribištva, eh, ukrepi v zvezi s kazenskim pregonom in tako naprej. Eh, krepitev funkcij obaljne straže nacionalnih organov vsebuje seveda tudi izobraževanje in usposabljanje. Agencija je že vzpostavila um, portfelj za usposabljanje, vključno z moduli e-učenja. In sicer, kar zadeva odgovornosti držav za stave, pristanišča in obaljnih držav. In te platforme bomo uporabili za razvoj tudi še novih modulov, tako da se bodo eh, eh, povečale tudi usposobljenosti na nacionalni ravni. Danes imamo v tem sistemu 18 modulov in pri tem gre naprimer za konstrukcijo ladi, za pogoje življenja na ladjah, za hrambo eh, tovora in tako naprej. Eh, Predlagam vam, da si ogledate tudi letni pregled eh, pomorskih žrtev in nesreč. Eh, in sicer pripravimo tak pregled na osnovi podatkov držav članic. Eh, število žrtev in nesreč se veča iz leta v leto in pomembno se je ukvarjati s tem. Novost od septembra lanskega leta naprej je objava ključnih podatkov o preiskavah teh nesreč in to tudi eh, vsake tri mesece objavljamo na spletni strani in, in zainteresirani deležniki eh, lahko uporabijo te podatke. EMSA je pred kratkim objavila statistiko pomorščakov v EU in sicer statistični pregled in to je neke vrste posnetek, eh, trgadila eh, v pomorstvu in sicer gre za pomorščake z eh, veljavnimi certifikati ali dovoljanji. Tu je prvič, da so na voljo takšni podatki. Eh, več podatkov, ko bomo zbrali v naslednjih letih, bolj bomo v stanju, da vidimo, kakšni so trendi in da tudi ugotovimo, kako se razvija trg dela na področju pomorstva v Evropi. IMSA bo eh, um, še naprej izkoriščala potencijal sistema TETIS. E, ta sistem je bil razbit za pomorske inšpekcije v okviru Pariškega sporazuma o soglasju In eh, tu tudi dodajamo nove module, eh, predvsem za individualne eh, preglede skladnosti ali tudi za inšpekcije, ki so predvidene po evropskem pravu. Naprimer, modul, modul za žveplo je na voljo od januarja 2015 naprej in sicer v skladu z izvajanjem direktive o žveplu z odličnimi rezultati. 2017 se bomo osredotočili določili na modul za eh, spremljanje, eh, poročanje in eh, pregled emisij oblikovega dioksida. To je seveda za nas velik izziv, kajti to bo prvi sistem, ki bo na razpolago in ki bo v stanju ehm, za interakcijo ne samo z nacionalnimi administracijami, temveč tudi z družbami in podjetji po vsem svetu. Spomladi tega leta bo IMSA začela z novimi projekti tehnične pomoči za sredozemlje in tudi za Črno in Kaspijsko morje. In sicer gre tu. Eh, za posredovanje politik EU tem državam, tako da bi eh, približali njihove standarde in zakonodajo zakonodaji EU. Eh, projekti, ki smo jih že izvedli, so bili uspešni in tako kot tu vidite, so, smo imeli tudi naprimer vaje, splobili zalovljanje nafte v drugih območjih sveta torej ladje, ki je plovila, ki eh, jih imamo na voljo v našem omrežju. Ko gre eh, za eh, Eh, učinkovitost pomorskega prometa bo IMSA podpirala komisijo in tudi pomorsko industrijo, da bi imeli eh, bolj usklajen pristop pri poročilih v pristaniščih EU. Agencija je del pilotnega projekta, ko gre za uložitev e-manifesta preko enotnega okanca in eh, s tem želimo predvsem uskladiti formalnosti v zvezi s prevozom tovora. Pomemben korak pri izpopolnitvi slike situacije na morju so um, um, storitve v zvezi z eh, podatki AIS eh, in sicer je to satelitska storitev. Um, torej, lega um, plovila um, ni vedno jasna, če plovila pljujejo predaleč od obale, e, ker smo imeli na razpolago samo postaje AIS na obali. Ta novi sistem preko satelita pa omogoča spremljanje ladi tudi na odprtem morju in to nam omogoča, da sledimo tem ladjam. Od e, jeseni naprej smo Eh, sklenili štiriletno pogodbo za eh, to, da napajamo sistem s podatki iz eh, satelitskega sistema. Kopernikus je satelitski program Evropske unije in EMSA je pooblaščen organ za pomorski nadzor. Nekaj mesecev po zagonu programa smo že videli dodano vrednost tega sistema, predvsem pri nadzoru ribiških dejavnosti, pri povečanju varnosti in tudi pri boju proti trgovini z mamili. Storitev, to storitev bomo razvili še naprej in sicer, da bomo iskali izgubljene kontinerje na morju in da bomo spremljali eh, transfer ladja-ladja. Agencija igra, igra pomembno vlogo eh, tudi pri otkrivanju onesnaženja z nafto. IMSA ima 18 ladij ob uh, eh, obaljni liniji EU ki, kat, in naloga teh uh, plovil je, in to so zasebna, zasebno javna partnerstva, in sicer gre za hiter odziv um, v primeru takih nezgod. Te, uh, ta um, plovila so v lasti um, posameznikov, um, vendar so ti pospa, pos, podpisali stand-by pogodbe z IMSO, se pravi, da so vedno pripravljeni se odzvati v primiru take nesreče v roku 24 ur. IMSA tudi diversificira svoj portfolio orodij boja proti, um, um, proti um, onesnaženju z nafto. Um, In tu imamo tudi posebne opreme, eh, kot so naprimer eh, lomilci naftnega toka ali tudi požarne zapore. In um, v Aberdeenu in Gdansku že imamo ladje, ki so s tem opremljene in takšno postajo želimo uh, vzpostaviti tudi na Jadranskem morju. Gospe in gospodje, upam, da je ta kratek pregled nad e, prioritetami in izzivi e, za 2017 vam malo predstavil, s čim se bomo ukvarjali. Um, veselim se vaših vprašanj in želim ponoviti vaš, eh, naše vabilo, da nas obiščete v Lizboni. Eh, in eh, gospa Mondero de Aguiar je marca lanskega leta nas obiskala in smo se zelo veselili njenega obiska. Hvala za vašo pozornost. Merci beaucoup, monsieur Hvala in impresionante euh, prezentacijo. Najlepša hvala, gospod Mili, za to izčrpno in uh, zanimivo predstavitev. Zdaj pa bomo začeli razpravo s koordinatorji. Najprej gospod Wim van der Kamp. Najlepša hvala. Zelo zadovoljen sem, da je med nami tudi gospa Monteiro in upam, da bo imela tudi ona možnost postaviti nekaj vprašanj. Tako da najlepša hvala tudi gospodu generalnemu direktorju za predstavitev. In um, ali sem dobro razumel? Vaša agencija kot klasična agencija za področje varnosti, se zdaj premika v smeru agencije, ki bo nekoliko bolj zagotavljala varstvo obale, okolja in omenili ste pri tem tudi inovacije. Omenili ste tudi sistem Kopernik pri tem. In kako je to možno zagotoviti ta prehod pri delovanju vaše agencije, ki ga seveda pozdravljamo, ampak zanima me, ali imate dovolj človeških virov ter dovolj sredstev, da to lahko zagotovite. Namreč mi, politiki, nismo vedno z vsem kar zadovoljni in bi si vedno želeli še več. In zato eh, bi vas želel vprašati naslednje, dokot sega Eh, vaše delovanje v sredozemlju? Ali ostajate v ozemljskih vodah eh, Evropske unije? Ali greste še dlje? Eh, torej, na, pri vseh dogodkih, kakršne so brodolom ali mm, prosilci za azil oziroma kakršenkoli dogodek, ki je povezan z, z plovili in z plovbo, um, ki se morda lahko zgodi tudi bližje libijski obali ali uh, bo do tja segla ta vaša dejavnost obalne straže ali je to območje pod okriljem Frontexa eh, ali kako se eh, temu streže? Sprašujem se, ali nimamo preveč agencij, ki morda zdaj eh, se posvečajo istim dejavnostim. Potem tudi kar zadeva EMI in izmenjavo kvot se sprašujem naslednje vprašanje bolj evropske narave. Ali bomo eh, si zastavili bolj evropske smernice pri izmenjavi teh kvot za emisije? Te mm, vem, usprašujem to vas. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Ajala Sender, izvolite. Ja, hvala lepa predsednica. Najprej čestitke ob tej prvi priložnosti, ko mm, imam besedo pod vašim predsedovanjem. Eh, najprej bi se želela zahvaliti gospodu Miliju iz MC. Tukaj smo že imeli razprave z gospodom Williamom de Reuterjem eh, in sicer smo govorili, lahko bi tako rekli, o arheologiji MS ter o potrebi po tem, da se pokrijejo praktično vse fronte v Evropski uniji, ne samo nekatere. EMSA eh, zdaj pravi pa, da ima eh, le nekaj zaslombe za svoje učinkovito delovanje na nekaterih področjih, ne pa na vseh, kar bi bilo bistveno bolj kompleksno. Ampak poglejmo si, kak kakšen je izvirni mandat te agencije? Eh, nadzor, spremljanje prometa, ki se stalno povečuje tudi s širitvijo Suveškega kanala, Panamskega kanala, eh, bo promet samo še večji in eh, v korak s tem gre večja potreba po zaščiti morskega okolja. In zato se sprašujemo, kateri del dejavnosti EMSE, ki se ukvarja z zagotavljanjem varnosti, je res zagotovljen. Namreč tudi zaradi prikrivanja morda nekaterih dejavnosti s Frontexom je situacija tukaj kar kompleksna. Vedeti bi namreč morali, kako je z viri in sredstvi za delovanje agencij ravno zaradi te sinergije med njimi in ali imamo tukaj možnosti za izboljšanje situacije. To je gotovo možnost za korak v pozitivno smer, hkrati pa je to tudi velik izziv. Eh, in glede na to, da nas to tudi v Španiji pobliže zadeva, bi želeli tukaj še kaj pojasnili. Hvala lepa, zdaj pa gospod Zile. Hvala lepa. Lepo vas je spet videti, gospod izvršni direktor. Kot vedno ste imeli odlično predstavitev. Dve vprašanje. Prvič, kar se tiče vaše nove funkcije, glede opalne straže in ukvarjanja z vprašanjem imigrantov. Ko smo obiskali Lizbono pred dvema letoma, ste dejali, da nimate virov. Sedaj ste imate 15 novih delovnih mest, ljudi, ki delajo na tem. Lahko date primere, katere so te nove funkcije, kaj počnete. Kaj ti to, kar vidimo v medijih, je, da ni težko odkriti lade, ki tiho tapi begunce, teže pa je potem jih prestreči. Torej, kako lahko vplivate na to, kar počnete s primeri. To bi bilo zelo koristno. In potem morda naivno vprašanje. To sem danes vprašal tudi Malteško predsedstvo, pa nisem dobil odgovora. V Baltskem morju moramo omejiti emisije žvepla od 2015. Vem, da je to občutljivo vprašanje, vendar pa smo v isti Evropski uniji, nekateri okoljevarstveniki so bliže sredozemlju kot severno obali, ampak ne, ni ne bi bilo bolje, če bi razpravljali o takem omejevanju emisij tudi v sredozemlju, kajti seveda to je onesnaževanje tudi tam. In promet je tudi tam zelo velik v sredozemlju. Hvala lepa. Gospod Telička, prosim. Uh, uh, Hvala lepa. Gospod direktor, dobrodošli, kar nekaj vprašanj imam. Nekaj pa jih je bilo zastavljenih že strani mojih kolegov, tako da bom kratek. Kar se tiče vaše predstavitve, kompleksna je bila zelo, veliko podatkov je bilo, nekaj pa manjka. Kaj gre na robe? Kaj ne zadosti našim pričakovanjem? Kje zaostajamo za našimi ambicijami? Kaj ne zadosti našim pričakovanjem? kateri, s katera so oska grla, s katerimi se soočamo. Nekje med vrsticami smo lahko prebrali, da seveda morate postoriti zelo veliko, vendar pa kaj lahko storimo, da bi pomagali, kaj povzroča resnično težavo. To je eno vprašanje. Drugič, zelo sem vesel, da ste spregovorili tudi o interakciji s Kopernikom. Moje vprašanje tukaj pa spet je sledeče. Glede na to, da smo na veliko drugih področjih še zelo oddaljeni od tega, da bi uporabili to, kar nam Kopernik in Galileo prinašata, kaj pa bi morali bolj podrobno raziskati, kje smo prepočasni, ne glede na to, kdo točno, kar se tiče izvajanja. Vemo, da je potencial veliko večji, kar se tiče nudenja storitev. Tega ne moremo uporabiti. Velja to tudi za vašo agencijo v tem kontekstu ali ne? To je moje drugo vprašanje. Druga dva upra... Drugi dve vprašanji pa sta že bili zastavljeni, tako da bo to tudi zadnje vprašanje. Uh, Gospod Taylor. Nice to see you again, Mr. Murray. Hvala lepa, lepo vas je spet videti. Mislim, da se vsi sprašujemo isto vprašanje in ponovil, da bom še enkrat, da bomo jasni. Zelo sem nadušen nad delom Nemce v zadnjih letih in vem, da smo lani vam dali dodatno odgovornost za nadzor instalacije za um, pridobivanje nafte in plina, pa tudi obalno stražo. Ali nam lahko poveste, če pričakujete kak pritisk pri upravljanju vsega tega dela? Merci, monsieur, merci, monsieur Madame Kilonen. Hvala lepa, gospa Kilonen. Prend là, comme ça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 Vprašanje beguncev o tem se sedaj malo manj govori, vendar pa pomorska industrija mi pravi, da težava ni izginila. Kaj menite, bi parlament moral storiti na tem področju? Česa še nismo storili, kar se tiče razmer povezane z begunci v pomorskem prometu? Hvala. Merci, madame Kilenen. Madame Jackie Foster, c'est à vous. Gospa Foster, zdaj pa vi. Uh, thank you and uh, welcome to uh, Mr. Miley. Thank you for your uh, presentation. Hvala lepa, hvala lepa, gospod direktor Minja, hvala za vašo predstavitev. Nekaj vprašanj je že bilo zastavljenih strani mojih kolegov. Ko je šlo za uvedbo direktive v žveplu, smo imeli kar nekaj izzivov za ladijsko industrijo, kar se tiče posodobitve tehnologije in veliko. Za veliko je to pomenilo velik dodatni strošek. Pa ne gre na to, ali gre tukaj za severno more ali sredozemlje, smo potem imeli lani še eno vprašanje, ko smo imeli ladje, ki so bile opremljene z vso posodobljeno opremo in so potem pristale v nekaterih pristaniščih. V vseh niso bile težave, v nekaterih pristaniščih, evropskih pristaniščih, pa so skušali uveljaviti pravila, ki so jih imeli. To so bila nekakšna lokalna pravila, nekakšne lokalne uredbe, da so jim zavrnili vstop. Dejali so, da ne izpolnjujejo direktive o čisti vodi ali nekaj takega odpora Envi. O tem smo spregovorili s prejšnjim predsedstvom in tudi s še z enim prejšnjim in resnično bi bilo dobro vedeti, ali smo dobili kako pojasnilo, ker nas to zelo zanima. Gotovo pa ne bomo sprejeli, da bi nekakšna lokalna pravila uveljavljali v teh pristaniščih in bi potem skušali ustvariti spor z dvema eh, z različnima deloma zakonodaje. Potem pa naslednja točka onesnaževanje. Ključno glede onesnaževanja je, da če imamo razlite nafte ali kaj tako katastrofičnega, kot je bil prestiž, naj pomenišno osnaževanje pa so sedaj odpadki in plastika. Ne govorim samo o ladjah. Seveda imamo pravila, ki urejajo ladje, vendar pa, če si pogledamo države, članice in obseg onesnaževanja morja, potem to ni samo nedopustno in gre to prek naših voda, To so velikanske težave globalno gledano. Vaša vloga, ko celovito gledate na to, me zanima, ali ima vaša agencija kakšne zamisli, kako bi se tega lahko lotili. Seveda, poleg vaših odgovornosti, ko se ukvarjate z razlitjem nafte, goriva in podobno. Toliko z moje strani. Hvala lepa, lepo vas je videti. Merci. La parole est là à Madame Montero. Hvala lepa, sedaj pa gospod Montero. Ki smo jo videli tudi na sliki. Hvala lepa, gospod predsednica. Najprej bi se želela zahvaliti gospodu Miliju, da je danes tukaj z nami. Opravičujem se, da nisem slišala cele predstavitve, zato ker istočasno poteka sestanek odbora za ribištvo danes popovdne, ampak prišla sem do zaključka, kjer je omenil tudi ta moj obisk. In zato bi povedala, da bi dejansko morali večkrat se tako povezovati in eh, na kraju samem pogledati, kako poteka delo, saj tako lahko bolje tudi razumemo samo delovanje agencije. Ne bom ponavljala tega, kar so kolegi že povedali pred menoj, še zlasti v zvezi s krizo, ki, eh, s katero se sooča Evropa na področju migracij in beguncev, ampak morda dve temi, v zvezi s katerima bi prosila za komentar EMSE. Prva zadeva pomorski svežen, eh, o katerem smo danes do povdne govorili s komisijo v zvezi z zagotavljanjem varnosti potnikov. In eh, zanima me, kakšno vlogo ima EMSA pri nadzoru nad ladjami in kako eh, lahko izvaja te konkretne direktive za varnost potnikov v pomorskem prometu in kako ugotavlja, more bitna tveganja in nevarnosti zlasti v skladu z direktivo o državi pristanišča. Pa še eno vprašanje v zvezi z uporabo direktive o žveplu. Kako EMSA meni, da bi morali zagotoviti manjšo, manjše onesnaževanje z utekočinjenim zemljskim plinom in kako gledate na te možnosti, predvsem v povezavi z ladijskim prometom. Hvala. Zdaj pa dobi besedo gospod Rike. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod direktor, kot vidite, naš odbor agencijo široko podpira. Eh, kar pa morda ne drži tudi za razširitev njenih pristojnosti in določene skrbi se tu pojavljajo, ki jih je že izpostavila kolegica Ajala Sender. Ravno tako smo nekoliko zaskrbljeni glede te nove uloge eh, uh, obalne straže in zanima nas, ali dejansko imate za to zakonodajno podlago glede na to, da imamo eh, agencijo Frontex, ki ima za to na voljo določena sredstva, nima pa prave zakonodajne podlage za vsa področja in ali ima to lahko učinek tudi na vaše delo in ali menite, da bi bilo treba zakonodajo prilagoditi oziroma razširiti za to, da bomo, bo, bo lahko zagotovljena ta dejavnost vaše agencije ali nasprotno menite, da je zakonodajni okvir, ki ga imate na voljo, zadosten. Hvala lepa, gospod Rike. Tudi sama imam dve krajši vprašanji in sicer februarja 2000. 2017 naj bi bil objavljen razpis v višini 10 milijonov evrov za nadzor onesnaženja v morjih z droni, z brezpilotnimi letali. In moje vprašanje v zvezi s tem je, katere vrste onesnaženost nameravate na ta način nadzirati. In tukaj se nekoliko navezujem na to, kar sta omenila že gospod Zile in gospa Foster. In drugo vprašanje. Um, kakšne prilagoditve bi potrebovali v zakonodaji o brezpilotnih letalih, zato da bi omogočili eh, te prelete in nadzor z, eh, z droni? Eh, tako, to so bile vprašanja, zdaj pa imate besedo vi. Uh, uh, Hvala lepa za vsa ta vprašanja, ki so zelo obširna. Skušal bom nekoliko povzemati ker so se tudi nekoliko podvojevala. Najprej, kar se tiče vloge IMSE in pravne podlage, kaj počnemo. Imamo zelo jasen mandat, ki temeli na osnovni uredbi in potem pregledih lete. Imamo ključne naloge agencije, ki so jasno določene. Če si jih ogledate, potem so večinoma povezane z varnostjo v radijskem prometu, okoljsko zaščito in nadzorom. Sedaj pa prehajam na sodelovanje s Frontexom in EFKO. Z obema sodelujemo že kar nekaj let. Imamo dostranska dogovora z obema že kar nekaj let. EMSA ima zmogljivost za nadzor pomorskega prometa, ti dve agenciji tega nimata. In ni smiselno podvojevati ali potrojevati sistemov, tako da jim nudimo vse informacije, ki so potrebne in celo nekatere storitve, posebej prikrojimo EFK in Frontexu za posebne projekte na dolgoročni podlagi. predstavniki Frontexa v EMSI sedaj ustvarjajo specifično podobo pomorskega sveta za Eurosur. Te informacije, ki jih zbira EMSA, za njih niso dovolj. Tako da jih potem še predelajo in potem to posredujejo sistemu Eurosur. Na ta način lahko orodje, ki ga že imamo, naredimo bolj učinkovito in to potem lahko uporabljajo vse tri agencije. Kar se tiče obalne straže, sem že omenil, da je večina teh funkcij pri obalni straži že del naših ključnih dejavnosti. Tako da lahko rečemo, da ustvarjamo, da imamo za to nekoliko več dela, vendar pa to je del naših bistvenih dejavnosti, tako da nimamo prav veliko dodatnega dela. Z obema agencijama smo sodelovali že prej, kot sem dejal, tako da to samo nagrajuje to sodelovanje. V grafu pa ste lahko videli, da bomo zaposlili še 17 ljudi. Nismo jih še, vendar pa zaposlili jih bomo ravno za to storitev, tako imenovano funkcijo obalne straže uporabili, jih bomo za nadaljni razvoj podatkov za nadzor. Potem vprašanje je tudi bilo, ali so kakšne ovire za EMSO, pravne ali kakršnekoli drugačne, kaj bi politiki lahko storili. Da, so. Sedaj sodelujemo s temi repo storitvami in še vedno pa ni zakonodaje na tej ravni. Pogajamo se z letalskimi organi, z aerokontrolom in EASO, kako bi lahko uporabljali te drone na določenih območjih. Tega ne bomo uporabljali na poselenih območjih, na kopno, ne samo nad morjem, kajti to je naš mandat ne moremo iti na kopno. Vendar pa, če ni zakonodaje, potem je to za nas velik izziv. Kajti naslednje leto bi že naj začeli nuditi storitve agencijam in državam članicam, kar se tiče storitve uporabe dronov. In to je velik izjav ker se moramo pogajati za vsako državo, da lahko potem letimo na določenem območju. O tem moramo torej razpravljati. To je torej nova storitev, ki jo razvijamo. Kot sem že dejal, bomo drone uporabljali na več načinov. Želimo si, da bi ta storitev bila kar se da učinkovita, čeprav nadzorujemo pomorska območja že sedaj z IAS, e sateliti z obstoječimi možnostmi. Droni pa bi lahko dopolnjevali že obstoječe storitve in bi lahko prinesli dodano vrednost. To bi potem lahko vključili v že zbrane informacije. Tako da moramo to, te storitve razviti s ponudniki storitev. z več senzori. To je torej izziv za ponudnike storitev, za EMSO in tudi ostale. Keith Taylor je spraševal o plinskih in naftnih inštalacijah in vloge EMSO pri teh. Kako bo funkcija obalne straže vključena v naše delovanje in kako bo ti ukrepi pomenijo dani pritisk na naše finančne in kadrovske vire. Kot sem že dejal, zmanjšujemo število zaposlenih na podlagi sporočila komisije z leta 2013 za 10 odstotkov. To obalno stražo pa bomo dodali 17 novih zaposlenih, tako da bomo na nič čez pet bomo torej na enaki ravni, kot smo bili leta 2012. To pomeni, da je več izzivov za agencijo. Smo pa v agenciji premeščali ljudi, razvijali sisteme, zato da bi bili bolj avtomatizirani in zato, da bi lahko ljudi, ki jih potrebujemo za te storitve, tudi zagotovili. Mandat, ki ga imamo danes, se ne more več povečevati brez dodatnih virov, tako finančnih kot kadrovskih. Smo na meji, sposobni smo bili in smo sodelovati z vsemi storitvami, nuditi vse za države članice, komisije, akterje, vsako kakovostno in zadostiti vsem zahtevam, sedaj pa smo že nekako na meji. Vidimo pa tudi, da si želijo nekateri dati MC še več nalog glede na našo strokovno znanje. Videli smo že, da glede okolja, glede klima želijo zadostiti tudi svoji politični agendi. Mi pač lahko ponudimo informacije in strokovno znanje. vprašanje beguncev. Nudimo podporo Frontexu in ne prevzemamo dodatne odgovornosti na tem področju. Nudimo pa in nadgrajujemo informacije, ki že sedaj ponujemo Frontexu, prav tako pa z našo nadzorno funkcijo z droni in obstoječimi zmogljivostmi nudimo vse informacije, ki so potrebne. tem trenutku ne moremo odkriti vseh majhnih plovil sateliti. Prihaja do primerov, ko naši sateliti dobro delujejo, vendar pa manjši gumenjaki, ki naprimer pražajo 30 ljudi, so bili odkriti z našimi sateliti in to potem posredujemo Frontexu in nacionalnim organom, ki ukrepajo. Mi samo posredujemo te informacije, nič drugega ne počnemo. To je naš okvir pooblastil. Potem vprašanje omito emisij žvepla. Kar se tega tiče, lahko povem, da EMSA že od začetka 2015, ko je direktiva o žveplu stopila v veljavo, sodeluje z državami članicami in zbira podatke o žveplu. V prvem letu smo imeli skoraj 7000 inšpekcij uvedeno v naš sistem in tako smo lahko potem resnično izpolnjevali določbe direktive o žveplu. Po eni strani je to temeljeno na dejstvo, da je cena goriva zelo nizka, tako da so lahko uporabljali ladijsko gorivo Bražvepla. Nekateri lasniki ladi so se že odločili, da bodo uporabili sisteme za čiščenje. To je ustvarilo nekaj težav, kot je omenila gospa Foster, glede direktive o čistih vodah. Tako so se ustvarile težave v nekaterih pristaniščih. V tem vprašanju sedaj govorimo na ravni ima in upam, da bomo dobili smernice, kako nadaljevati s tem. Plastika in odpadki. To v tem trenutku ni v okviru naših nalog. To je zelo politično občutljivo vprašanje, tako da bo najprej potrebno sveti politično odločitev, potem pa bomo videli, kdo bo prevzel odgovornost za to področje. utekočinjen zemljski plin. To je dobra možnost za nekatere področja v Evropi, kajti zmogljivosti za skladiščenje močno naraščajo na nekaterih področjih, tako da so se nekateri resniki ladje odločili, da bodo svoje nove stavbe že premeli z infrastrukturo, ki omogoča uporabo tega tekočinjenega zemljskega plina tudi plovila so že opremljena tako, da lahko uporabljajo zemljski plin. To pa prihaja z nekaterih področji in bo oziroma nekaj časa, preden bo infrastruktura pripravljena, da bomo imeli torej možnosti skladiščenja. Bo pa to vzelo veliko več časa na globalni ravni, kajti če si ogledamo na globalni ravni, potem kapacitet skladiščenja gotovo trenutno ni dovolj. Vprašanje varnosti. To je politično zelo pereče vprašanje v tem trenutku. EMSA izvaja inšpekcije, to so naša pooblastila. Sodelujemo tudi z IMO na tem področju. videli pa bomo, kaj bo z tega izšlo, kar se tiče varnosti eh, na potniških ladjah. Mislim, da je to več ali manj vse. Če sem kaj izpustil, me prosim spomnite. Think, uh, Mislim, da lahko morda še enkrat izpostavim pomen zakonodaje na področju brezpilotnih letal. In resnično vsi želimo imeti zakonodajo na evropski ravni na to temo. No, mi se bomo potrudili po naših najboljših močeh v našem odboru, da vam bomo v čim večjo podporo. Torej, najlepša hvala za vašo razpoložljivost in za vaše natančne odgovore. Z naše strani seveda lahko računate na našo podporo in željo, da bi mm, ta agencija še napredovala pri svojem delovanju, sploh glede na številne izzive, ki so pred njo. Hvala lepa. continuons avec notre point suivant, notamment. Nadaljujemo z naslednjo točko in sicer s poročilom gospe Kilonen, ki zadeva zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju od 2021 do 2030. Gospa Kilonen, izvolite besedo za predstavitev vašega osnutka mnenja, potem bodo dobili besedo poročevalci v senci, na to pa še komisija. Izvolite. Gospa predsednica, kolegice in kolegi, veliko veselja mi je bilo pripraviti eh, besedilo za in bi glede zavezujočih ciljev zmanjšanja toplogrednih plinov. Ta tema je za vse nas velikega pomena, kajti promet ustvarja eno četrtino vseh emisij oglikovega dioksida v Evropski uniji. Že dolgo poteka ta razprava, že od 1990. leta naprej se razpravlja o tem. Cilji pa se spreminjajo glede na konjunkturo. Sicer smo se aktivno lotili te tematike, vendar so se emisije samo še zvišale. 2014 so bili izpusti 20 odstotkov nad eh, nivojem iz leta 1990 kar zadeva eh, ureditev za porazdelitev prizadevanj, uredbo za porazdelitev prizadevanj, je prometni sektor izključen in se upošteva samo zračni promet in eh, ladijski promet. Države članice so določile cilj zmanjšanja do, leto dva, do leta 2030 in tudi letne cilje zmanjševanja od 21. Eh, do 30. leta. Države članice so dolžne, da upoštevajo letne cilje in linearni potek te krivulje. S svojimi predlogi želim zagotoviti, da bodo letni cilji zmanjševanja emisij doseženi do leta 2030, predvsem pa želim povdariti, da je uredba o porazdelitvi prizadevanj povezana s priškim sporazumom in da eh, potrebujemo tudi cilj dolgoročnega cilja. 2021 do 2030, tu imamo torej krivuljo eh, poteka ki izhaja iz leta 2020. Na drugi strani pa imamo tudi krivuljo 2016 do 2018, kjer ocenjujemo poprične izpuste. Zdi se mi pomembno, da države članice najdejo spodbude, da bi že od prvega leta naprej se intenzivno trudile doseči te cilje, tako da in razen tega naj bi razmislili o izhodiščnem letu 2020. Um, um, uporabili naj bi ali naj uporabimo leta 2016 do 2018 kot eh, pol letna, leta povprečnih izpustov ali pa naj bi tako, kot je bilo prvotno predvideno v uredbi, eh, upoštevali samo leto 2020 tako eh, bomo prišli do cilja 23 megaton. Eh, komisija je predvidela tudi elemente prilagodljivosti, da bi zagotovila stroškovno učinkovitost. Mnogo eh, mehanizmov prilagodljivosti se prikriva in zato lahko nastane situacija, da bo EU ostala pod cilji iz pariškega sporazuma, čeprav bodo države članice dosegle cilje porazdelitve um, prizadevanj. Um, torej, um, izvajanje tega je odvisno res od teh elementov prilagodljivosti in kako se bo to uporabilo v državih, državah članicah. Sektorski transferi so se, se dobri, Eh, torej tako imenovani eh, enkratni mehanizem in tudi prožnost Lulu CF. Um, ne časovno prilagodljivost želim eh, omejiti na pet odstotkov, tako da bomo upoštevali to kribuljo zmanjševanja na nacionalni ravni. V četrti prilogi um, želim tudi nekaj črtati. Uh, in sicer predlog komisije v zvezi z odpravo eh, pravnih bremen je sicer dober, vendar bi morali vsako leto preveriti, eh, kako se eh, dosegajo ti cilji na nacionalni ravni. Vsako leto, ne samo vsakih pet let. Mislim, da moramo najti nek mehanizem, ki eh, bo omogočil komisiji, da izreče sankcije, če države članice ciljev ne dosežejo. Razen tega želim v zvezi s prometom ugotoviti naslednje. Zdi se mi, da ukrepi za omejevanje da je treba ukrepe za, izvaj, za omejevanje emisij izvajati na nacionalni ravni. Vendar problematično problematična se mi zdi možnost, eh, da EU lahko ukrepa za aglomeracije. Torej, mislim, da bi eh, komisija morala storiti več, da bi se izboljšale dobre prakse za aglomeracije. Evropska unija je, ima na voljo več eh, možnosti financiranja in iz različnih instrumentov in programov naj bi namenili denar uh, tudi projektom, ki res vodijo do um, uh, prometa z nizkimi emisijami ali celo brez emisij. Gre torej za neko celovitost za javni promet, za uporabo površin za um, kolesarjenje, za to, da se hodi peš, potem eh, napredne tehnologije um, pri avtomobilih in seveda tudi možnosti zmanjševanja stroškov za uh, preusmeritev eh, prometnih uh, tokov in vrst. Uh, obstajajo nove storitve, eh, ki če funkcionirajo, pominjo to, da eh, nekdo ne uporablja vozila samo sam, temveč, eh, da se vozilo uporablja, uporablja skupaj in s tem se zmanjšajo emisije. To je možno uporabiti v mestih, ampak tudi v medmestnem prometu. Države članic oziroma državljani imajo s tem naprej ohranjeno mobilnost, obenem pa se stroški zelo hitro lahko znižajo in so tudi zelo pregledni. Mislim, da je trend sicer dober, vendar Evropska unija in tudi nacionalni zakonodajalci morajo spremljati razvoj na področju prometa. Moramo zagotoviti, da Eh, bo zmanjševanje koristilo predvsem eh, podnebju in okolju, zmanjševanje emisij. In razen tega je treba poskrbiti za bolj pozitivne vzorce mobilnosti. Potrebujemo stroškovno učinkovito logistiko, da bi eh, lahko zagotovili um, integracijo v Evropi in na nacionalni ravni. Uredba o eh, razdelitvi prizadevanj pomeni, da je težko doseči te cilje zmanjšanja, zato tudi ne skrivam, da je treba seveda izračunati strošek in korist, kaj ti prihodnih stroškov še ni možno natančno napovedati. Te informacije pa so pomembne za države članice, eh, če eh, pri dodeljevanju sredstev. Zato mora komisija države članice podpriti in področju. Eh, torej, mm, veselim se nadaljnih razprav s poročevalci v Senci. Hvala. Sedaj eh, dobijo poročil, eh, besedo poročevalci v Sinci in prve na vrsti gospa Kvin. Hvala, gospa poročevalka. Hvala, predsednica. Hvala za te predloge in rada bom z njo sodelovala in določila je tudi časovni okvir in um, mislim, da je ta v redu. Podpiram tudi predlog komisije Mislim, da je to pomemben dokument. Ehm, vse države članice se morajo potruditi, da bodo zagotovile uspešen prehod na nizkooglično eh, ekonomijo in ehm, ta dokument kaže, kako se lahko olajša ta prehod. Um, Seveda pa s tem nastanejo tudi delovna mesta in tudi naložbe in s tem se blažijo tudi posledice podnebnih eh, sprememb. Seveda um, obstajajo tudi nacionalni cilji od 2020 do 2030 in eh, tudi Evropska unija se je zavizala, da bo v okviru pariškega sporazuma zmanjšala izpuste toplogrednih plinov. Države članice imajo seveda različne zmogljivosti in tudi določajo različne cilje glede zmanjšanja. Treba pa je seveda poskrbiti za poštenost in pravičnost pri tem tudi um, um, um, nivo prihodkov um, in držav je različni. različni um, in tudi struktura ekonomij je različna. Um, pozdravljam to prilagodljivost, um, um, torej predvsem kar zadeva ETS in tudi eh, kar zadeva um, um, porabo zemlišč in poročevalka je omenila še več točk, o katerih se moramo seveda eh, še podrobno eh, pogovoriti. Eh, treba je izboljšati energetsko učinkovitost. 75 odstotkov emisij je odvisnih od prometa in potrebujemo pametne politike in države članice se bodo potrudile EU naj ostane vodilna pri obnovljivih virih energije, konkurenčna in to velja seveda tudi za vozila z nizkimi izpusti in nizko uporabo. Moramo pa biti previdni, eh, da ne bomo določili sistema, ki bo predvidel korektivnih sistemov, če ne bomo imeli zagotovile, da bo uspeh eh, um, eh, garantiran. Torej, prilagodljivost se mi zdi bistven element eh, tega eh, dokumenta komisije. Na vsak način podpiramo ta predlog in se veselim sodelovanja s poročevalcem in potem bomo spet poročali odboru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 Hvala lepa predsednica in hvala gospe Kilonen, poročevalki, za to prvo predstavitev. Kot poročevalka v senci za skupino S&D bi želela predvsem povdariti, kako zelo pomembno je to besedilo, o katerem danes govorimo. Gre za prenos eh, pariškega sporazuma v evropsko zakonodajo in to je, je bistveno za um, ureditev uh, evropskega zakonodajnega okvira za to problematiko za naslednjih 30 let. Zato se zahvaljujem poročevalki za upravljeno delo, z njim potr, um, okrepi uh, predlog komisije, ki je premalo ambiciozen. Uh, To je namreč zelo pomembno, da bomo zastavili dolgoročno delovanje Evropske unije v skladu s pariškim sporazumom. Poleg tega je zelo pomembno, da se okrepi upravljanje s temi cilji tako, da se v besedilo vključi prava revizijska klauzula. Uh, ehm, Želela bi pripraviti tudi več predlogov sprememb, več predlogov za eh, to, da se izboljša to besedilo in sicer te kvote, da se ne bi samo brezplačno dedelile, bi bilo dobro pripraviti sistem za delno dražbo kvot na letni ravni. Poleg tega upoštevanje načela onesnaževalec plačuje eh, kar je boljše za bolj trajnostno izvajanje projekta. Eh, Potem pa še eh, večja vloga Evropske unije pri zastavljanju podnebnih ciljev ter držav članic eh, ravno tako. In zato bi bilo dobro že na samem začetku vedeti, na kakšen način nameravamo zmanjšati emisije, zato da ne bi um, zmanjševanje teh emisij bilo v neskladju z kvotami, ki jih imajo države članice. Vsekakor pa potrebujemo uh, tako besedilo, ki bo bolj jasno in bolj ciljno usmirjeno in bolj odločno, tako da ga bodo tudi naši državljani bolje razumeli. Hvala. Hvala lepa, gospod Telička. Uh, uh, Hvala, gospa predsednica. Želim na začetku povedati, da je to pomemben dokument. Eh, vsi smo tega mnenja, potrebujemo ravno visje, eh, tudi ambicije, vendar tudi vključujočo naravo in moramo zagotoviti eh, rezultate. In zato cenim to, kar je pripravila poročevalka. To se mi zdi kar dobro uravnoteženo. Prepričan sem, da bom še dal številne pripombe na to. Um, in sicer tudi še po prvi obravnavi osnutka. Ampak zdaj, ko imam besedo, želim govoriti nekaj o osmem predlogu spremembe in sicer je to prvi člen, eh, kjer poročevalka eh, tem, da morajo eh, države članice še naprej zmanjševati, zmanjševati izpuste um, toplogrednih plinov in potem um, govori o ciljih 2014-2015. Jaz eh, razumem te ambicije in jih tudi delim, ampak se sprašujem, ali je to to, kar eh, moramo zapisati v eh, osnutek te uredbe, kajti te številke Uh, torej, ta čas je še zelo daleč in videli bomo, uh, kako, kaj se bo še zgodilo, ko določamo roke in ko potem pripravimo predloge sprememb, mislim, da moramo um, um, se posvetovati tudi s EPRS-om. Jaz eh, ta predlog sedaj ne postavljam pod vprašaj, vendar mislim, da moramo um, vedeti, ali je ta mogoče preveč ambiciozen, premanj ambiciozen, preveč kompleksen, premanj kompleksen jaz bi bil za to, da um, se tudi revizija, da se določi tudi revizija in da se ne čaka do uh, leta 2030. Torej, um, kar zadeva predlog spremembe 9, uh, eh, tu gre za cilje 2020 iz sklepa. Uh, kar zadeva pot, kako to doseči, mislim, da ni prav, da določimo, da se izračunajo alokacije glede na povprečne emisije 2016 do 2018, kajti tak eh, pristop koristi eh, predvsem državam eh, ki so eh, že povečala eh, emisije toplogrednih plinov in eh, ne koristi državam, ki so že sprejele ukrepe za zmanjševanje emisij. In to tudi ni v skladu s kontinuiteto zmanjševanja emisij. Ampak glavni razlog za to je seveda razumljiv. Mogoče bi lahko našli tudi kompromis in sicer da eh, se omejijo te alokacije za 2021 eh, po uporabi elementa prilagodljivosti po 2020. Kaj ti drugače? Eh, ker treba je seveda tudi nekako nagraditi tiste, ki so že zelo zgodaj sprejeli ukrepe za zmanjševanje emisij um, imam tudi še nekaj drugih pripomb in sicer deset o uh, členu 5.3 in sicer tu gre za pet odstotkov. Torej nimam sicer um, bistvenega problema s tem, ampak sprašujem se, ali ne bi izgubili um, um, um, motivacije držav članic, da so še boljše. Um, um, ne vem, ali eh, ta učinek ni mogoče kontraproduktivn oziroma kako verjetno je, da bodo države članice, ki so že zelo dobre, Torej, če je neka država v enem letu zelo dobra, da bo potem zelo slaba. Zato um, to si je treba ogledati tudi s temi pet odstotki in moramo eh, se pogovoriti o tem, kako ravnati s tem. Potem predlog spremembe 11, to je zaenkrat moja zadnja pripomba in sicer da bi 27 in 2030 eh, to spet odpravili. Um, eh, mogoče je eh, to predolgo obdobje za ocenjevanje z eh, mehanizmi prilagodljivosti, kajti tu imamo seveda eh, tudi določen učinek, ki ga je treba um, upoštevati. In um, mislim, da bi, um, ne vem, kako bi to bilo izvedljivo. Jaz razumem um, te korekture komisije, vendar um, ocena vsake dve leti bi um, verjetno bila to, kar se že, um, pričakuje poročevalka, ampak treba se vprašati, ali je to izvedljivo. Imam še več pripomb, ampak um, konkretno jih bom predstavil poznaje po sestankih s poročevalcev v Senci in seveda moram tudi še preveriti eh, učinke tega, kar predlaga poročevalka. Veselim pa se nadaljnega sodelovanja z vami. Hvala. Besedo dobi zdaj gospod Chris Taylor. Hvala, gospa predsednica. Um, uh, torej, uh, Eh, eh, poročevalko v senci moje skupine žal ne more biti tu, vendar ona me je prosila, da podam njene pripombe. Hvala najprej za to poročilo. Eh, v tem poročilu je nekaj zelo dobrih idej. Pozdravljamo naprimer iz izboljšanje predloga komisije, da se zagotovi, da države članice, ki ne izpolnjujejo ciljev 2020, da se ne nagradijo za to nedoseganje. Tu vidimo, vidimo naprimer predlog 12, ki predlaga, da naj bi država članica tudi eh, plačala neko kazen 100 evrov eh, za vsako tono eh, CO2 izpustov nad dovoljenim. Ampak za države, ki izpolnjujejo ti um, um, cilje, je začetek eh, izvajanja tega programa um, ne. Um, torej moramo zagotoviti, da države članice Eh, ne bodo goljufale pri, pri tem um, um, pri tej bilanci oglika že na začetku um, um, izvajanja tega. Um, treba je seveda zapolniti tudi vrzili pri ETS-u in pri um, spremembi uporabe zemljišč. Vsi sektori morajo prispevati k zmanjševanju um, toplogrednih plinov um, um, naprimer, če eh, omenim zemlišče, ki se ne uporablja trajno, potem um, če izuzamemo prometni sektor, je to seveda um, nevarno in to eh, vzame eh, tudi motivacijo vacije. Treba je na vsak način zagotoviti, da bo uh, uh, smo vključili različne elemente pri boju proti toproglednim plinom. Um, um, pozdravljamo um, to, kar je predvideno v zvezi z letnimi alokacijami kajti eh, s tem bomo tudi lažje spremljali doseganje ciljev do 2030. Vemo, da je ta cilj prenizek, ampak če želimo doseči cilje v okviru pariškega sporazuma, mislimo, da je to kljub temu dobrodošel korak eh, za dosego tega. Hvala, gospod Taylor. Sedaj pa gospod Arnotu. Gospa Arnotu. Hvala, gospa. Ta predlog v zvezi z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov, ki ga je pripravila komisija, je po mojem mnenju škodljiv, saj eh, bo omejeval države članice, njihove prebivalce in podjetja. Mislim, da je poročilo, ki ga je pripravila kolegica, še slabše, saj vsebuje še bolj eh, škodljive ideološke postavke eh, za. Evropsko unijo in za naše prebivalce. V bistvu vi bi želeli našim revnim prebivalcem naložiti, da bi njihova država plačevala za onasneževanje pri tem, kadar sami nimajo kaj jesti. To je vse zelo dvomljivo in vaši predlogi gotovo ne morejo pozitivno vplivati na bodočo uredbo. Eh, že obveznosti, ki so zastavljene na petletni ravni, so preveč obvezujoče in zahtevne. Če se jih postavi na letni ravni, pa še težje. In v bistvu, eh, če bomo upoštevali vse, kar ste napisali, bi za um, evropejce edina možnost prevoza ostalo kolo oziroma noge. In ja, mogoče bi bili ekologi tega veseli. Vsekakor, eh, glavni konkurent Evropske unije, ZDA, eh, je ustoličil voditelja, ki ji nasprotuje. Eh, pariškemu sporazumu, ki bo eh, pospešil um, črpanje plina iz skrilavca, ki uh, ne bo upošteval okoljskih uh, zahtev in ki bo znižal cene goriv za to, da bo zagnal uh, gospodarstvo v svoji državi. In če pomislimo, kakšno hudo breme sedaj vi želite nalagati na pleča naših podjetij in naših prebivalcev, pa pogledajte, kaj počno ZDA. ZDA jih tega razbremenjujejo, tako da posledice bodo gotovo katastrofalne. In Eh, če se navežemo na eh, izjavo nizozemskega premijeja, ki jo je dal v Davosu in rekel, opustite vaše romantične ideje, mislim, da vam lahko to eh, rečem tudi jaz. To, da postajate ideologijo pred realnost, mislim, da lahko privede do tega, da vam bodo evropski državljani to zelo hitro, kar kruto vrgli nazaj v obraz. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospod Kramer. Ja, vielen Dank auch für den Vortrag. Leider bin ich ein bisschen zu... Hvala. Žal sem prišel malo prepozno in nisem vsi ga slišal. Ja, s tem se moramo ukvarjati, kot sem ravno kar slišal, če tega ne bomo storili, bo še huje ko gre za brezposelnost ali za kakovost življenja. Če danes dobro jimo in ne bomo storili nič proti onesnaženju zraka ali podnebnim spremembam, ne bomo dolgo živeli. Naši otroci pa tudi ne in njihovi otroci tudi ne. In to je naša odgovornost tudi za prihodne generacije, da ukrepamo. Najhuje je, da moramo storiti na sektorju prometa veliko, kajti prometni sektor je bil ignoriran desetletja, ko sploh ni povezan s podnebnimi spremembami. Vendar to je edini sektor, kjer emisije so se povečale od 90. leta naprej. Na vseh ostalih sektorjih smo z milijardami investicij eh, zmanjšali izpuste in zato moramo tudi ta denar sedaj usmirjeno uporabiti. Samo en primer. Um, Leta, če ne desetletja, je avtomobilska industrija s kriminalno energijo goljufala ljudi in škodovala okolju. In prva reakcija komisije je bila, da so spremenili mejne vrednosti. Niso rekli, morate se držati tih vrednosti. Ne, bile so spremenjene. Čeprav eh, se je do tega prišlo s kriminalno energijo. Nihče ni bil obtožen, nihče ni v priporu. Eh, to se je enostavno sprejelo. Drugih, na drugih področjih tega ne bi bilo. Potrebujemo realistične teste. Neodvisne inštitucije jih morajo izvajati in to, eh, tu je pozvana komisija, pa seveda tudi parlament in države članice. Kar zadeva trgovanje z emisijami. Ko smo to takrat uvedli, smo mislili, da bo to rešitev, kajti to je materialna spodbuda eh, za to, da podjetja vrčujejo pri emisijah. Ampak, ker smo brezplačno razdelili toliko emisijskih pravic, In ker se je nižala cena in ker Evropa ne zna določiti realistične cene za onesnaževanje okolja, se to kar tako nadaljuje. In bolj poceni je izpuščati emisije v zrak, kot pa da se jih zmanjša. Iz tega, kar smo storili v preteklosti, moramo povziti določene sklepe. sklepe. E, cilji 2020 so bili v redu, vendar promet pri tem ni igral nobene vloge. Komisija je sklenila te cilje dva, do 2020, pet krat 20, ampak promet pri tem ni igral nobene vloge. Ampak mi v parlamentu smo bili tako daleč, da smo rekli, tudi promet mora prispevati k temu 20 odstotno znižanje v primerjavi z letom 1990 do 2020. Svet pa se s tem ni strinjal. Dlje, ko čakamo, bolj ambiciozni so ti cilji in zato moramo začeti takoj in veliko prej, kajti samo tako bo uspelo. Samo en primer. Če predolgo čakaš, poznate situacijo na kitajskem, jaz sem bil, v zadnjih letih nisem bil na kitajskem, ampak če vidimo, Eh, po kakšnem zraku eh, se sprehajajo ljudje, ampak Kitajci so zdaj vsaj rekli, investirali bomo v obnovljive vire energije več kot drugod po svetu, drugače eh, se bodo zadošili. Če bi več vlagali v obnovljive vire energije, bi bili dlje. Moramo se usmirjati po dobrih primerjih, ne po slabih. Tudi mi imamo odgovornost za naše otroke in za njihove otroke. Hvala, gospod Kramer. Sedaj pa dajem besedo komisiji in gospodu, sicer gospodu Romeo Miski. Prosim, hvala lepa in hvala za to, da ste povabili tudi komisijo, da da svoje pripombe. Želim podati samo tri take pripombe. Ena se nanaša na ambicijo, druga na pravičnost in tretja na upravno breme. Kar zadeva ambicije, tu govorimo o predlogu spremembe osem dolgoročnih ciljih. E, kar je za komisijo jasno, je to, da cilji, kot eh, jih predlaga predlog spremembe, eh, da komisija nikoli ni ocenila učinkov teh eh, sprememb. In mi želimo izvesti oceno učinka za cilje tudi po letu 2030 in takrat se bomo ponovno ukvarjali s tem vprašanjem. Torej s tem vprašanjem če zdaj govorimo do 2030, to ne pomeni, da se ne bomo ukvarjali s tem tudi še um, naprej. Potem drugo, druga stvar je poštenost, pravičnost, predlog spremembe 13, kjer se predlaga črtanje. To je zelo pomemben člen eh, tega predloga, kaj ti eh, to zagotavlja, da nismo v nasprotju s eh, zakonodajo, ki velja do 2020. Eh, več držav članic z niš, nizkim eh, dohodkom iz eh, srednje in vzhodne Evrope jim je dovoljeno, da, zmanjšu, da povečujo izpuste in da se potem zma, začenje zmanjševanje in sicer 2016-2018. Torej, če bi zdaj to črtali, to ne bi bilo pravično do teh držav in eh, bi bilo v nasprotju z eh, obstoječo zakonodajo. Zato predlaga komisija ta člen skupaj s prilogo. In zadnje vprašanje se nanaša na upravno breme in sicer na skladnost in poročanje. Predlog, ki smo ga podali, mogoče ni dovolj jasen, ampak kar je jasno in tim, pri tem se strinjamo s poročevalko, da potrebujemo Eh, letno spremljanje in to predpisuje zakonodaja. Je pa tudi še drugo vprašanje, eh, kdaj se izvede test preizkus skladnosti in vemo, da je to seveda to dodatni napor, to je pravzaprav zelo kompliciran korak in um, komisija bi si lahko predstavljala s takim preizkusom vsakih pet let. To ne pomeni, da če neka država ne doseže ciljev v enem letu, da um, se to nekako lahko izravna. Kajti um, v bistvu si že ogledamo vsako posamezno leto iz tega petletnega obdobja in potem se to oceni v tem testu skladnosti. Uh, Eh, komisija vsako leto objavi tudi letno poročilo o tem, kako daleč so države članice na poti pri doseganju cilja, ki je dosi, eh, eh določen v zakonodaji. Tu imamo popolno preglednost. Države članice vidijo, ali bo dosegle cilj eh, ali ne. Eh, in še dodaten vidik dodana prilagodljivost pri uporabi zemlišč in tudi zamenjavi gozdov z eh, drugače uporabljenimi zemlišči. Vsakih pet let bomo videli, koliko pravic dobiš iz tega sektorja. Um, ampak, če bi eh, vsako leto izvedli ta test skladnosti, je to težko oceniti. 2000 torej države članice ne bi videle, videle koliko pravic lahko dobijo iz tega eh, naslova uporaba zemlišč. In to eh, bi bilo potem zelo drago za države članice in zato um, tega nismo predvideli. Torej, mi smo zato, da še enkrat razmislite, uh, mislim, da je naš predlog eh, smotrn, eh, da je to izvedljiv predlog in ki omejuje upravno breme za države članice. In še zadnja kratka pripomba povabilo komisiji, da eh, sodeluje z državami članicami pri analizi očinkov in stroškov. To se že dogaja v zadnjih letih, prihaja do teh izmenjav in če si ogledate ta predlog in če to vidimo kot del svežnja o upravljanju, kjer naj bi države članice pripravili akcijske načrte za podnebje, eh, gre vse to v isto smer. Zato se mi zdi, da to ni nujno, da se um, še dodatno vključi v ta zakonodajni tekst. Hvala in seveda se veselimo nadaljnega sodelovanja s parlamentom tam, tam v naslednjih dneh in tednih. Najlepša hvala. Slišala sem eno, en stavek in sicer, da je ekologija ideologija. Ekologija ni ideologija, ekologija je realnost, tudi tu v Bruslu. Eh, ki doživljamo višek onesnaženja. Eh, prvi, prve žrtve podnebnih sprememb so najbolj revni ljudje, revni ljudje, zato mora biti naš cilj, da bo v svet eh, lahko izboljšal kakovost življenja. In um, ta sektor prometa je malo pozabljen v okviru eh, COP21 uh, eh, pariškega sporazuma in zato je dobro, če pripravimo poročilo o tem, uh, kajti Evropa je bila gonilo in po, p, um, um, pionire pri boju proti um, ogrivanju in mislim, da moramo ponovno prevzeti to vlogo. Uh, Ehm, sedaj pa spet dajem besedo poročevalki. Hvala, gospa predsednica. Ugotavljam naslednje. Torej želimo rešiti planet Zemljo za prihodne generacije. Če um, naj se navižem na predsednika ZDA Trumpa. No, potem bi morali uničiti tri planete naenkrat, samo vsi si tega ne želimo. Ne želimo uh, zato, ker želimo ohraniti sposobnost življenja. Um, pred kratkim smo imeli sejo NVI Trentran in na tej seji smo se ukvarjali s. Uh, obstoječo zakonodajo. In mnenje smo bili, da moramo biti ambiciozni, še bolj ambiciozni, kajti promet je emitent in da bi dosegli cilje, potrebujemo kontinuiteto, kontinuirano politiko. To velja tudi za težek, eh, eh, za tovorni promet in tovorni promet razen tega moramo upoštevati tudi emis, torej potrebujemo eh, verodostojne mejne vrednosti in to je treba nadzirati. In nekdo je rekel, eh, kako pomembna je energetska učinkovitost pri tem. Izhajam iz tega, da, des, da je deset let eh, še zelo dolgo. Do, dolgo. Um, In mislim, da moramo tudi kratkoročno se odločiti, kam želimo. Ne moremo se enostavno skrivati za drugimi področji. Nekaj smo se že naučili iz, pre, iz napak preteklosti. Vse toliko smo se naučili, da lahko rečemo, da brez eh, poštenih pravil, brez sankcij, brez, brez eh, nadzora v realnem času bo ta proces podletel. Eh, edini, ki res nekateri se držijo um, predpisov, drugi pa um, se jih ne držijo tako natančno. In upam, da bomo dovolj pogumni, da bomo določili mejne vrednosti, ki bodo omogočile, da rešimo naš planet. Hvala, Kilenen, gospod Kilenen mislim, da je uh, ves odbor tega mnenja, da moramo rešiti uh, planet. Sedaj pa 3. Eh, februar je uh, opovdan je rok za uložitev predlogov sprememb. Sedaj pa nadaljujemo z približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev. Uh, gospod poročevalec, beseda je vaša in potem bodo dobili besedo poročevalci v senci. Hvala. E, to je zelo e, privlačen naslov, a ne? Gospod Develor je bil e, poročevalec za to, vendar je zapustil odbor za promet zato je moje delo pri tem dosjeju bilo zelo omejeno, eh, ker sem to delo pravzaprav prevzel. Eh, torej, prej sem se že ukvarjal z dostopnostjo in z nediskriminacijo, eh, kar zadeva potnike v letalskem prometu, zato se seveda tudi zavidam pomina te zakonodaje eh, da se zagotovi pomoč in tudi neodvisnost eh, ljudem z omejeno mobilnostjo to eh, ni, ne, ni pretirano, če rečemo, da eh, imajo te določbe potencial za temeljne spremembe in izboljšanje življenja ljudi. Um, in zato je bilo za nas velikega pomena, da se razširi področje uporabe v predlogu spremembe 8. Um, eh, torej, tu smo predvideli tudi javni um, mestni promet, um, naprimer metroje, železnico um, in avtobusni e, promet. To naj bi vključilo tudi vse vidike um, um, potovanja, torej dostopa do um, avtomatov za vozovnice in tako naprej. In eh, gre seveda tudi za strukturne spremembe v grajenem okolju. Eh, vključili smo več eh, predlogov sprememb eh, za povezavo mobilnosti in turizma mm, kajti za ljudi z omejeno mobilnostjo mora biti zagotovljeno, da imajo dostop. In tu smo vključili 12. predlog spremembe in sicer novo definicijo dostopnosti brez ovir. In to se nam zdi razumljivo in to se nam zdi tudi izvedljivo, ne, da bi to eh, pomenilo eh, eh, ovire. In potem v petem predlogu spremembe se ukvarjamo z vprašanjem zakonodajne koherence. Eh, in pripor, priporočamo in spodbujamo komisijo, da uporabi obstoječe uredbe in ureditve komisije, naprimer o pravicah potnikov, z, kot izhodišče za zakonodajno os pri določanju mobilnosti oseb, z omen, um, torej, ki se soočajo z določenimi omejitvami v mobilnosti. Hvala, gospod poročevalec. Sedaj pa dobi besedo takoj. Gospod Koh. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, predsedujoča. Mislim, da poročilo predstavlja dobro podlago za nadaljne sodelovanje. Opredelitev invalidnih oseb in vprašanje, ali bi tudi nova skupina s funkcionalnimi umitvami, ki jo uvaja komisija, če bi naj tudi to skupino, vključili to, prepuščam odbora Impel, ki ima izključno pristojnost za to zamisel poročevalke, da bi vključili tudi intermodalne vidike, se mi zdi dobra. Zato sem tudi mal težkemu ministru zastavil vprašanje, ki pa žal ni bilo odgovorjeno. Želim pa si razširitev tudi na. Eh, v bistvu se mi pa zdi razširitev na turizem nekoliko težavna. Zdi se mi, da tako ne ustvarjamo jasne zakonodaje, morali pa bi. To pomeni, da po eni strani že obstoječa zakonodaja glede invalidnih oseb in oseb z omejeno odgovornostjo v ladijskem, avtobusnem, letarskem prometu že uporabljamo, da jih torej ne smemo spodkopati, temveč jih dopolniti. Po drugi strani pa bi morali ustvariti pravo ravnovesje, kjer bi bolje upoštevali, potrebe invalidnih oseb, ne da bi prihajalo do nesorazmernih bremen za podjetja. Že sedaj se veselim sodelovanja s poročevalko, kolegi in zahvaljujem se za pozornost. Lepa gospa Sehnalova, prosim. Uh, vážené kolegyne, vážení kolegové, uh, Od predstavení zprávy Evropského aktu přístupnosti uběh... Dragi kolegi, odkar je bil predstavljen ta akt za dostopnost v Evropi, je preteklo nekaj let. In zadovoljna sem, da se je sedaj začelo delati v zvezi s tem tudi znotraj Evropskega parlamenta in to eh, znotraj več različnih odborov. Danes do povdne smo o osnutku tega poročila razpravljali tudi v odboru za zaščito potrošnikov, ki je najbolj pristojen za to vprašanje. No, kar pa zadeva mnenje našega odbora, se želim zahvaliti poročevalcu za zelo kakovostno stališče, s katerim se lahko eh, identificiram. Dobro je, da smo v to vključili tudi mestne prevoze, da smo dodali tudi problematiko. Um, zidanih površin. Eh, verjetno tudi to, da bi se podatki o gradnjah vključili v ta sistem, eh, je zelo dobra ideja, saj to lahko zelo vpliva na eh, dobro izvajanje te zakonodaje. Potem pa še nekaj, kar um, ta zakonodaja še ne upošteva in sicer dostopnost do terminalov, tudi do plačilnih terminalov in tako naprej. Na vsak način mislim, da je to zelo dobra podlaga. Zadovoljna sem, da bomo sodelovali z novim poročevalcem in tudi z ostalimi kolegi. Hvala. Hvala. Gospa Bilbao ima besedo. Izvolite. Najlepša hvala, predsednica. Želela bi se zahvaliti poročevalcu za to delovno poročilo, In za začetek bi želela povedati, da moramo poskušati in moramo doseči to, da bodo osebe z invalidnostjo lahko živele neodvisno. In to je cilj vseh teh pobud. To pomeni neodvisnost, to pomeni družbeno in poklicno vključitev teh oseb in to pomeni neodvisno življenje. Torej, ob vseh členih in konvencijah in klauzulah in eh, listini temeljnih pravic, ki vse omenjajo to področje, pa mislim, da moramo bolje izvajati obveznosti, ki iz tega izhajajo, ki jih zaenkrat ne izvajamo dovolj. Še nekaj izraz invalidnost in dotaknila se bom tudi koncepta, ki ga obravnava to poročilo. Namreč tukaj uporabljamo negativne izraze in mislim, da moramo spremeniti naše videnje te problematike. Namreč to je lahko po eni strani tudi priložnost za inovativne proizvode in sicer to, da se omogoči eh, lažjo uporabo proizvodov je dobro za vse, ne samo za tiste, ki jih ta problematika zadeva. In po drugi strani je treba o tem govoriti v tako kot govorimo o naložbah in ne o stroških, o čemer se stalno govori v poročilih na to temo. Torej, priložnosti, ki jih imamo za inovacije na področju eh, teh proizvodov in eh, dostopnosti, dostopa do trga za nje. Mislim, da v Evropski uniji ne bomo šli veliko dlje, če bomo še naprej govorili o osebah s funkcijskimi eh, težavami oziroma omejitvami. Eh, v redu gre za funkcijske omejitve, vendar pa gre predvsem za to, da moramo najti bolj pozitiven način za poimenovanje tega koncepta invalidnosti. In uh, to poimenovanje tudi se nekoliko razniku, razlikuje glede tega, ali je bolj pozitivno ali negativno naravnano. In na to moramo biti pozorni. Potem pa še to, kar je poročevalec povedal v zvezi z razširitvijo obsega uporabe na druga prevozna sredstva, kot so podzemna železnica, tramvaj, torej mestna prevozna sredstva. Res je, da je pristojnost za to druge, vendar pa mislim, da lahko prispevamo k pripravi nekega splošnega ukvira za obravnavo te problematike. Ravno tako. Eh, je zaradi turizma treba izboljšati možnosti za mobilnost. Saj po eni strani govorimo o tem, da je treba turizem razviti, eh, da je treba mm, razviti eh, letoviški turizem in druge oblike turizma in to je tudi s tem povezano. Strinjam se tudi z vašim predlogom spremembe številka 8 kjer navajate celo vrsto teh področji, na katera naj bi razširili področje uporabe eh, in sicer na terminale, internete, strani in tako naprej. Če ne bomo namreč eh, tega obravnavali globalno, bomo vedno slejko prej imeli kakšno oviro za dostopnost. Zato je treba področje prometa in dostopnosti obravnavati globalno od točke nič, torej od začetne do končne točke in to moramo zagotoviti za vse ljudi, ne samo za tiste z invalidnostjo, ampak za, vsa, za vse ljudi, ki uh, uh, imajo kakršnokoli obliko različnosti. Tako da pripravili bomo gotovo predloge sprejem za to, da bomo v sodelovanju s poročevalcem pripravili poročilo, ki bo praktično, izvedljivo in predvsem, ki bo govorilo v prid uh, tistim, ki uh, živijo nekoliko bolj odvisno življenje. Hvala lepa za pego gospa Kironen. Ja, Hvala lepa. Gospa predsednica, dostopnost je ključna, kar se tiče kakovosti življenja. In mislim, da moramo podpreti celovit, širok pristop. To, kar bi morali storiti da ne bi prišlo do podvajanja v zakonodaji, je, da pazimo, kaj se že dogaja, naprimer na področju zakonodaje o železniškem prometu. Nevarnost je, da bi potem ustvarjali protislovne zahteve med novo in obstoječo zakonodajo. Morali pa bi zagotoviti splošno boljšo dostopnost ko bi zagotovili enake možnosti za vse. Vem, da so bili strokovnjaki v stiku z veliko izmed nas. Rada bi slišala od poročevalca in od komisije, kako nameravamo zagotoviti, da bomo imeli dobro, dosledno zakonodajo ne bo nasprotovan. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch für die. Hvala lepa. Predsednica, hvala lepa poročevalcu. Ko gre za to, da zagotovimo dostop invalidnim osebam, je to vedno pozitivno, to moramo podpreti. Ko pa gledamo v smeri različnih držav, vidimo, različna izhodišča tega tudi ne smemo pozabiti. Naj na tem mestu podam nekaj pomembnih točk, ki bi jih lahko morda izboljšali. Mislim, da si moramo zabeležiti, da že imamo sektorsko specifična pravila na različnih področjih. Pa naj se gre za pravice potnikov ali karkoli drugega. Kar nekaj smo že postorili in zato se na nacionalni ravni ni treba skrivati, ker nekaj je že doseženega. Sedaj pa gre za to, da bi ravnali modro in ne bi imeli dobrih namenov, pa slabe izvedbe. Kaj mislim s tem? Ko gre za sorazmernost, tako bom to imenoval, če sem prav razumel, bi naj vsak avtomat za vozovnice roku, v določenem roku, naprimer šestih let, bil preopremljen. In zanima me, ali bomo s tem dosegli naš cilj, ali pa ne bomo potem sredstva, ki bi jih potrebovali druge, porabili za to. Naprimer, na področju pametnih telefonov, to vsi poznamo, imamo zelo veliko število ljudi, ki rezervirajo svoje vozovnice prek pametnega telefona, digitalizacije in tako dalje. Iz tiskovnih sporočil iz Nemčije sem poskušal nekaj, poskušal nekaj razbrati in sem naletel na Deutsche Bahn, nemške železnice, od januarja do septembra 2016, v devetih mesecih, so nemške železnice 6,8, prodali 6,8 milijonov vozovnic po pametnih telefonih. To je precej in to število še narašča. Kot nekdo, ki se je vedno eh, zavzemal za krepitev mobilnosti in dostopnosti za vse, tudi za tiste, ki so mobilno omejeni, se sprašujem, ali bomo res dosegli cilj, če bomo tako trmasto si zadali cilj v naslednjih šestih letih. Morda bi morali o tem bolj natančno premisliti. Potem pa še ena točka. če sem prav razumel, bi naj razlikovali med zasebnimi ponudniki in javnimi ponudniki. Tukaj pa se mi zdi, da bo potrebno ravnati bolj pravično. Zakaj? Za zasebne omogočamo manjšo obremenitev pri javnih, ki že tako smislu javnih storitev že morajo zagovarjati določene storitve. Zakaj tukaj torej razlikujemo? In tukaj bi rad poročevalca vprašal, zakaj ta razlika. Če že mora biti enako za vse. Ne sme se zgoditi, da bi mobilno omejena oseba pri uporabi zasebne infrastrukture se morala temu odreči, na javnem področju pa to mora biti zagotovljeno. In kot zadnja točka, morda še tole. Če si ogledamo formulacije, kako je vse skupaj zapisano, ali s tem mislimo storitve, ali poleg storitev tudi celotno infrastrukturo, kajti tukaj besedilo ni popolnoma jasno, saj za mene. Govorimo o nekih internih entitetah in tu se sprašujem, ali to velja tudi za upravne stavbe, za tiste, ki ponujajo storitve, kajti po moje to ne spada sem, to moramo urediti nacionalno. Tukaj mislim, da ne smemo mešati med storitvami in infrastrukturo in potem torej si to poglemo še enkrat pobliže. Mislim pa, da bomo potem omenjali tudi zdravje. Ne vem, kaj naj to pomeni. Tudi sam imam ozadje zdravstvenega področja in govori se tudi potem o novih mobilnih upravljavcih. Tukaj se mi torej zdi, da je poročilo že dobro, ki ga pa lahko izboljšamo. In tukaj Torej, moramo paziti, da ne bomo porabili denarja za nekaj, za kar bi lahko bolje uredili drugače in bi ga zmanjkalo kje druge. Eh, <clears throat> Gospod Vim, minuta. Eh, ik ben een beetje geïnspireerd door uh, collega Ismail. <clears throat> en ik zou. Hvala lepa. No, navdahnil me je collega Ismail za ta prispevek. In zato bi imel naslednje vprašanje za Keta Taylora. Uh, Kadar govorimo o eh, izvajanju trenutno veljavne zakonodaje, ali bo tudi to zapisano v poročilo, naj obrazložim. Znotraj ELS-a imamo namreč študenta iz Moldavije, invalida, ki prihaja v parlament z avtobusom ampak avtobus, eh, voznik avtobusa ne želi prilagoditi avtobusa tako, da bi omogočil temu mladeniču, da bi vstopil na avtobus na vozičku. Torej, v bistvu imamo lahko krasno zakonodajo, ampak kako zagotoviti, da se bo ta uresničevala? Zato mislim, da se ne smemo usmeriti v to, da pripravljamo neko dodatno in nekoristno zakonodajo, ampak da ustrajamo na uresničevanju zakonodaje, ki že obstaja. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa bi dala besedo komisiji za tri minute in to je gospa Emanuel Gronš, ki bo dodala svoje k tej točki. Ali ste tukaj? Da, izvolite. So, thank you very much. Um... Hvala lepa. moj vodja, ena od težav, ni mogel priti. Sem zaradi nujne zadeve, ime mi je ima Platentija, sem višja strokovnjakinja za zadeve, ki ima opravka z invalidnostjo v GD za poslovanje. Naj začnem s tem, da se zahvalim poročevalcu za to mnenje, za naš predlog, ki temelji na skupnem trgu. V poročilu pa je uspel vključiti pravila, ki bi lahko izboljšala in podprla tudi mobilnost pri prevozu oseb z omitvo mobilnosti. V poročilu razmišlja, kako bi okrepili pravice oseb s težavami pri mobilnosti, pri mestnem prevozu, pri mobilnosti intermodalnem prevozu pri namestitvenih možnosti, naprimer. Prav tako pa smo si zabeležili predlog, da bi naj pomagali tudi s prilagoditvijo infrastrukture. potrebno bo spremeniti postoječo zakonodajo in to poročilo bi uporabili v ta namen. Ni pa načrta komisije, da bi spremenili to zakonodajo, da bi vključili tudi dostopnost. Podobno bi lahko dejali tudi za referenco o trajnostni urbani mobilnosti. uskladitev s konvencijo ZN in obstoječo zakonodajo za nas zelo pomembna. Pripičani smo, da bo komplementarnost obeh predlogov aktov dostopnosti z obstoječo zakonodajo, uredbo o pravicah potnikov za potnike z reducirano mobilnostjo, da se bomo osredotočali na pravicah dostopnost, medtem ko se druga zakonodaja še ni osredotočila na to, ampak na pomoč. Smo pa seveda na voljo za nadaljne sodelovanje. Radi bi dejali še tole. Koncept, ki je v predlogu za funkcionalno omejene osebe, želi zagotoviti funkcionalno raznoliko vseh tistih oseb, ki morda uradno niso vsega, priznane kot osebe z omejeno mobilnostjo, imajo pa težave eh, z dostopom. Poleg tega pa naj ponovim to, da je potrebno zagotoviti doslednost in dopolnevanje zakonodajo. To je bilo že preomenjeno na področju železniškega prometa. In za zaključek naj povem še tole. Predlog ne sili k spostavitvi avtomatov. Lahko se uporabljajo druge storitve, kot so mobilni telefoni. Ampak zapisano je, ko se to uporablja, mora biti te, morajo biti ti avtomati dostopni za vse. In mislim, da se potem torej ta dostopnost za vse odraža tudi v poročilu. Uh, well, thank you, uh, chair. Thank you, commission. Um, and thank you. Hvala lepa. Le danji mu. Oprostite, gospod Taylor, oprostite, samo še malo moram se zahvaliti komisiji. Hvala komisija, zdaj pa zadnje besede so za vas. Vidimo, da ste zelo navdušeni nad tem poročilom, gospod Taylor, izvolite. Um, yes, no, your contributions are very... Hvala lepa, vaši prispevki so zelo zanimivi in veselim se že razmisleka, tehnega razmisleka o njih ker šele začenjam svojo vlogo kot poročevalca, bi bilo morda možno organizirati en sestanek s poročevalci v senci, da bi se pogovorili o potencijalnih kompromisih. Zaenkrat pa si bom vse to podrobno ogledal. Nekatere zamisli v izogib podvajanju se mi zdijo zelo zanimive da bi imeli dožnost, da izboljšamo življenje ljudi z manjšo mobilnostjo. In potem tudi predlogi za inovacije. To je vse dobro. Vendar pa, kot eh, občasni uporabnik invalidskega vozička, moram povedati, da če bi šel ven tukaj iz te dvorane in bi želel iti v kavarno ali restauracijo, bi imel resnično velike težave, da bi imel dostop, da ne bi bilo stopnic, praktično ne mogoče bi bilo najti kavarno straniščem v pritliču. Običajno je potrebno iti po zelo zavitih stopnicah in to je težko, če ste človek z omejeno mobilnostjo. Tako da je potrebno nameniti pozornost temeljnim stvarem in olajšati to tudi prek novih tehnologij, da bodo ljudje resnično lahko zadostili svojim potrebam in uživali. Hvala lepa. Merci, monsieur Taylor. Nous continuons notre séance. Hvala lepa, gospod Taylor. Zdaj bomo pa nadaljevali naš sestanek za naslednjo točko. In sicer s. Aha, še to. Um, rok za uložitev predlogov sprememb na poročilo gospoda Taylorja je določen osme, za 8. februar ob 12. uredu. Zdaj pa bomo nadaljevali s predstavitvijo komisije in sicer delegirani akti, ki zadevajo smernice na področju RTT. Uh, e zato vabim sedaj komisijo, da v 10 do 15 minutah predstavi stanje na tem področju in sicer dva delegirana akta v zvezi z 49. členom četrtim odstavkom in v zvezi s šestim odstavkom 49. člena. E, četrti odstavek 49. člena zadeva prilagoditev um, globalnega uh, omrežja. To je uh, Evropska komisija predstavila, predložila decembra. Uh, o tem ste bili obveščeni v newsletter komitologije. Komisija je to predložila parlamentu in svetu, zato da se to obravnava v roku dveh mesecev. Drugi akt, del, delegiran akt, pa zadeva indikativni zemljevid sosednjih držav, torej govorimo o šestem odstavku 49. člena, ter eh, tukaj govorimo o stanju pogajanj na tem področju in kot sem že povedala, je zelo. Zelo pomembno, da naš odbor zelo pozorno in pobliže spremlja način, na katerega komisija izvaja pristojnosti, ki jih je dodelil parlament. E, to področje je eno najpomembnejših zakonodajnih ukrepov na področju evropske prometne politike in zato e, vas prosim, da spodbudite kolege, da natančno proučijo ukrepe, ki jih je pripravila komisija. Zdaj dajem besedo Frederik Versini iz generalnega direktorata MUV pri Evropski komisiji. Na to pa bomo dali besedo našemu poročevalcu, gospodu Marku Supiperju, ki ga sicer trenutno ne vidim, in Ismailu Ertugu, ki bosta uh, dobila besedo po prispevku komisije, na to pa bodo dobili besedo še koordinator in seveda vsi člani, ki jo bodo želeli. Najprej komisija. Merci, madame la presidente. Mesdames et messieurs les députés. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje poslanci. Hvala, da ste povabili komisijo, da vam danes predstavita dva delegirana akta. Zelo dobro ste predstavili kontekst in obrazložili, kakšno je področje uporabe za vsakega od teh delegiranih aktov. In uvodoma bi želel namreč eh, poz najprej pozdraviti eh, sodelovanje, ki smo ga imeli s parlamentom v zvezi s tem in vse izmenjave, ki smo jih imeli. In rad bi povedal, da je prvi delegiran akt, ki Eh, ga bom predstavil, akt, ki zadeva posodobitev omrežja RTT, kar pomeni, da odkar imamo uredbo o tem omrežju, je prišlo do kar velikega napredka in to je rezultat skupnega dela vseh treh institucij, ki želimo in si prizadevamo za eh, napredek na področju infrastrukturnih omrežij v Evropi. In eh, drugi delegiran akt zadeva naše odnose s sosednjimi državami Evropske unije. No, in če dovolite, bom sedaj nadaljeval v angliščini. Preden predstavim vsak osnutek delegiranega akta, naj izpostavim, da oba projekta nista povezana s financiranjem infrastrukturnih projektov. To tudi ni povezano s financiranjem, pa tudi ne z opredelitvijo ključnih koridorjev, pa, ne, pa tudi ne pri opredelitvi tovornih železniških koridorjev. Tukaj gre za ločeno stvar torej. Sedaj pa mi dovolite, da začnem s prvim delegiranim aktom. Ta zadeva statistično nadgraditev omrežja TNT. Komisija po vredbi TNT pozorno spremlja tehnične parametre infrastrukturnih sestavin omrežja TNT. Člen 49.4 nudi možnost, da spremamo delegirane akte, da občasno, dopolnimo priloge 1 in 2 in upoštevamo potencijalne spremembe, kar se tiče kvantitativnih pragov, ki so določeni glede infrastrukturnih sestavnih delov v celovitem omrežju. Prosim, naj vas obvestimo postopku, ki smo mu sledili. Komisija je sprožila ta postopek posodobitve 30. septembra 2015 z nacionalnimi organi na podlagi obrazcev, ki so bili pripravljeni v sistemu TNT. Komisija se je potem redno posvetovala z organi držav članic o navzočnosti predstavnikov Evropskega parlamenta. In sicer na sestankih skupinami strokovnjakov 11. decembra 2015, 16. marca in 28. septembra 2016. To je potem vodilo do sprejetja delegiranega akta, kot ste že omenili, 7. decembra in potem prenosle tega v Evropski parlament. Spremembe, ki so predlagane, zadevajo dve različne kategoriji. Prvič prilagoditve zemljevidov, da bi torej dokončali v mreži. Druga kategorija pa je vključitev novih delov infrastrukture, celovit sistem, ko bi kvantitativne pragove, pragove presegli. Ti kvantitativni pragovi veljajo za celinske pravne poti, infrastrukturo MyTime, letalsko infrastrukturo in multimodalne elemente. To je po nedavnih podatkih ki so na voljo eh, strani Eurobarometra. Dobili smo precej zahtev po spremembah, 235 zahtev je bilo lahko eh, sprejetih, 15 smo jih zavrnili in razlog za zavrnitev, razlogi so bili raznoliki, nekateri niso upoštevali obsega eh, področja te spremembe, drugi so pravili spremembe samega srča mreže, pa se tega ne dotikamo, tukaj gre samo za celovit sistem. Potem drugi razlogi za zavrnitev pa so bili povezani s pragovi, ki niso bili doseženi ali skupinami za dosego pragov. 211 prošen zahteva, eh, zadeva napredek, še prav posebno pri občinskih pravnih poteh železniških ali cestnih in 34 jih je bilo vključenih v celovito mrežo. To so večinoma pomorska pristanišča, carinska pristanišča, logistične platforme in samo eno uh, letališče. Ta vaja za nadzor bo periodično ponavljena in to bo vodilo do nadaljnjih delegiranih aktov v naslednjih letih. To nameravamo storiti vsake dve, tri leta, spet v sodelovanju z državami članicami in Evropskim parlamentom. Tako, sedaj pa mi dovolite, da prejdem na drugi delegirani akt in razširitev omrežja TNT. Tretja priloga koribi TNT je v času sprejetja 2013 že oseboval indikativne, indikativne zemlje vide za TNT za sosednje države. Sosednje države ki so imele najtesnejše stike z EU. Islandija, Norveška, Lichtenstein, Švica. Torej nekaj indikativnih zemljevidov je bilo tudi za Vzhodnji Balkan in Turčjo. Člen 49.6. redbe pa omogoča sprejetje delegiranih aktov, da prilagodimo te zemljevide na podlagi dogovora na visoki ravni ki se sklene med EU in zadevnimi sosednjimi državami. Torej, v zadnjih letih je bil napredek že dosežen, kar se tiče skupnega načrtovanja s sosednjimi državami. Za Zahodni Balkan smo že imeli celovito mrežo za Turčjo in tudi za države vzhodnega partnerstva, Armenijo, Azerbajdžan, Belorusijo, Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino. Verjetno se boste spomnili, lani smo že imeli delegirani akt za opredelitev osrednjih omrežij na Zahodno, Zahodnem Balkanu. Sedaj predlagamo korak naprej, indikativne zemljevide tudi za Turčjo in za države vzhodnega partnerstva. Dogovor na visoki ravni med EU in temi državami je bil dosežen 21. junija 2016 v Rotterdamu ob robu dneva TNT, ki smo jih organizirali takrat. Dogovor je vključeval te nove indikativne zemljevide, ki bodo predlagani v delegiranem aktu. V tem postopku se je komisija posvetovala z državami članicami, prav tako je bil nazočen Evropski parlament in potem tudi na sestankih skupin strokovnjakov. Decembra 2015, marca, septembra in decembra 2016. Torej, osnutek delegiranega akta bi naj sedaj bil spred strani komisije potem koncu tega meseca, verjetno 31. januarja. Potem pa bo posredovan Evropskemu parlamentu. Cilj je dovoliti Uniji bolje ciljati na sodelovanje, tudi kar se tiče finančne podpore na sodelovanje sosedi. Tu ni kakih novih pravic za te države. Želimo pa biti bolj osredotočeni na skupne prednostne naloge in zagotoviti, da bodo sosednje države uporabljale enake standarde, kar se tiče razvoja infrastrukture. In končno, naj omenim, da smo nekaj podobnega izvedli tudi za države mediteranske regije. Dogovora v Rotterdamu z njimi nismo dosegli. Se pa delo nadaljuje, da bi prišli do skupne opredelitve mreže. Hvala lepa za vašo pozornost. Veselim bom odgovoril na kakršna koli vprašanja. Hvala lepa, gospod Vrsini. Prav tako dobro govorite francosko kot angliško. Vse lahko bi govorili tudi francosko. To je, zel... to je tudi delovni jezik. No, nadaljujemo sedaj s uh, koordinatorji. Gospod Izmail, izvolite. Hvala lepa tudi predstavniku Evropske komisije. Mislim, da sem do sedaj to vedno ponavljal, tudi danes bom to storil. Trdno sem prepričan, da poleg Erasmusa plus, da so ti TNT-ji tisto najboljše, kar Evropska unija čisto konkretno posreduje državam članicam in uresničuje. Hvala lepa za vsem, ki ste do sedaj sodelovali na strani Komisije parlamenta in sveta pri tem če pogledamo v prihodnost, sedaj bolj gledamo v prihodnost, kot prej, in ko govorimo o osnova TNT-jev, gledamo v leto 2021 eh, na revizijo TNT-jev. Če eh, pozorno prisluhnem temu, kar smo sedaj slišali, potem je bilo veliko že postorenega. Znotraj EU pa tudi z našimi sosednjimi državami. To je zelo konkretno. Evropska unija bo s pomočjo te infrastrukture, sredstev in projektov imela tudi geopolitični vzvod. na katerega pogosto sploh ne pomislimo. Mislimo na veliko politiko s takimi infrastrukturnimi ukrepe pa bomo tudi imeli geopolitični vzvod in to bomo lahko potem z veliko ponosa in prepričanja izkoristili. Vprašanje. Poleg veliko hvale, ki sem jo izrekel v komisiji, pa je, ali že misli na to in koliko misli na to, da bi se pripravila na revizijo tem tejo in v katero smer bi lahko šle izboljšave za prihodnost, kje bi lahko optimizirali in kje bi poleg vsega tega, kar imamo, vsega dobrega, kar imamo, imamo še eh, težave in v nekaj letih bi morali potem biti sposobni podati tudi določeno izjavo na to temo. Hvala, gospod Ertug. Zdaj pa dobi besedo gospod Vin van der Kamp. Hvala, gospa predsednica. Naš soporočevalec Markus Piper je odsoten, žalost, ampak mislim, kot sem razumel, da je ta dosje v našem duhu nekje v daljavi in To, kako so se izrazili nekateri kolegi, se mi zdi vseeno uh, precej pozitivno. Kakorkoli pa, hudič se skriva v detajlih. Ta dosje ima lahko kar velike posledice, še zlasti kar zadeva naložbe v te koridorje TNT. Vse je tako samo in če ni tako, me popravite, prosim. Torej, govorili smo tudi o poročilu računskega sodišča, ki je z zadevalo naložbe v pristaniške infrastrukture in zato bi želel komisijo vprašati naslednje. Ali takšna poročila vplivajo kakorkoli na naložbe na področju TNT? Eh, kolega je namreč povedal, da imamo na tem področju kar veliko uspeha, vendar pa da moramo pozorno spremljati naložbe. In, uh, ob tem, kar sem slišal od kolege Kramerja, glede vseh teh pristanišč, ki ostajajo prazne in ki se jih ne da izkoriščati, kaj, na kakšni stopni smo sedaj pri naložbah vanje. Uh, gospod Marinesko me je med drugim tudi prosil, naj podam dve pripombi, sicer da je sicer zadovoljen s temi delegiranimi akti, o katerih razpravljamo danes, uh, in ki spremljajo velike smernice na področju RTNT. In uh, poleg tega mi kolega pravi tudi, da je zadovoljen ob tem, ko vidi, da ta del koridorja, ki še manjka med Romunijo in Bolgarijo, torej teh deset kilometrov, je danes že rešeno vprašanje in zato se vam zahvaljuje. Tako, hvala lepa. La, la parola, Hvala lepa, zdaj pa dajem ko besedo kolegici Ajala Sender. Izvolite. Hvala lepa, predsednica. Ja, tudi jaz se zelo močno zahvaljujem Komisiji za informacije v zvezi s temi delegiranimi akti, um, za katere smo se dogovorili in ki doprinašajo dodatne tehnične podrobnosti in še zlasti, kar zadeva te zemljevide, naši regionalni, lokalni in celo um, četrtni um, predstavniki uh, gledajo z začudenjem, tako da se jim dvigajo lese, ampak vseeno, uh, če si pogledamo te zemljevide in uh, železniške linije na njih, vidimo tukaj dva dela koridorja. Eden v Španiji, ki gre od Valjadolida oziroma od Santanderja in Valjadolida do Viktorije, kjer v bistvu ne razumemo prav dobro ali te predvidene prilagoditve predvidevajo visokohitrostne povezave ali kaj drugega. Ne razumemo prav dobro, kaj se je tukaj zgodilo na tem odseku. Torej, mislim, da ni problem v odločitvah, ki je sprejela komisija, mislim, da je problem pri pripravi tega zemljevida. No in potem še ena točka, ki je sprožila kar precej uh, razburjenja in sicer je to povezava med Granado in Almerijo. Uh, To je povezava, eh, o kateri se ravno sedaj pripravlja ocena učinka. In ne gre toliko za zemljevid, ampak za poročilo, ki je sprožilo eh, zelo razburjen odziv na lokalni ravni, saj so lokalni predstavniki razumeli, da se v bistvu kritizira to, da naj tukaj na lokalni ravni ne bi bilo nobenega uložka. Tako da, no, v zvezi s temi zemljevidi in v zvezi s temi poročili bi želela prositi komisijo naslednje, kadar koordinatorji predstavljajo uh, svoja poročila, vse tako se je dogajalo v preteklosti, eh, smo slišali tudi poročilo komisije. Ampak, če ste to že javno objavili, ne da bi mi že vnaprej vedeli, eh, kdo so odgovorni za to oziroma kdo so morebitne žrtve te javne objave in če želimo preprečiti take eh, burne reakcije županov in drugih predstavnikov lokalnih skupnosti, mislim, da eh, bi morali mislim, preprečiti to, da se objavijo poročila, kot je bilo to v decembru 2016, ne da bi to poprej videli. Mogoče bi bilo dobro, da bi se komisija spomnila, da je v preteklosti to potekalo drugače. Vse tisti, ki smo že prej bili člani tega odbora, vemo, da, je, da so koordinatorji bili obveščeni o teh poročilih in zato bi bilo dobro, če bi nam komisija uh, to vsaj v opozorilo poslala vnaprej. Hvala lepa. Merci, la parole madame Seranova, s'il vous plaît. Hvala lepa, zdaj pa gospa Seranova chtěla eh, poděkovat komisi za eh, prezentaci a zároveň bych měla. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem za to predstavitev, imam pa tudi zelo konkretno vprašanje. Nekaj tukaj ni povsem jasno in sicer v prilogi 1.17.37 in 1.21 skozi 38 niso označeni odseki, ki zadevajo, torej ni označeno cek med Brnom in Pšerovom, ki je del koridorja med Baltskim in Jadranskim morjem. V prilogi 1, 14 skozi 33 pa ta odsek vidimo. Torej, ali gre za spremembo, za napako in če gre za spremembo, ali ste o tej spremembi razpravljali s Češko, uh, vsaj iz člena 49c izhaja tako in sicer, da so spremembe eh, na odsekih oziroma na poteku koridorjev dovoljene samo, če je bil dosežen predhoden dogovor o tem. Hvala lepa. Eh, Hvala za to zelo konkretno vprašanje, gospa Delmonte. Hvala lepa. Sama se bom navezala na specifičen primer, pač na predpostavki, da trenutna zakonodaja omogoča, da se vzpostavljajo koridori za um, tovorni promet na podlagi sporazumov med uh, državami članicami, ki so uh, sklenile sporazum o tem. In tukaj gre za koridor uh, 11 za tovorni promet in zanima me, na kakšen način nameravate ta koridor vključiti v omrežja TNT. Torej, na kakšen način namerava eh, komisija spodbuditi eh, s pomočjo tega koridorja sodelovanje med balskimi in jadranskimi pristanišči in še zlasti v primerih zelo eh, blizu stoječih pristanišč, kot sta pristanišči v Trstu in v Kopru. Tako da me zanima, kako so določene te linije, po katerih poteka omrežje TNT, tudi glede na izhodno oziroma prihodno pristanišče. Uh, Eh, sestanek v našem odboru danes predstavlja tudi nadaljevanje sestanka, ki je že potekal 5. decembra. V tem času so bile sprejete določene odločitve glede koridorjev in zato bi bilo zelo dobro, če bi nekoliko uskladili naše dejavnosti, zato da bi bili polno seznanjeni o odločitvah, ki so bile sprejete in da bi o njih lahko poglobljeno razpravljali. Hvala. Hvala in še kot zadnji gospod Kramer. Der Wim van der Kamp hat ja vorhin schon. Wim van der Kamp, ja. že govoril o poročilu o regionalnih letališčih. To je bila prava katastrofa. Evropski denar, ki je bil investiran, ni imel nobenega učinka. Vse številke, ki so bile navedene, niso bile dosežene. To je bilo čisto zapravljanje denarja. In jutri bomo dobili poročilo o pristaniščih, ali mislite, da bo eh, boljše? To je katastrofa. Eh, tri, je pristaniš, tri pristanišča um, na oddaljenosti 10 km in vse dobijo subvencije iz Evrope, ker mislijo, da so največje pristanišče in kakšen je rezultat, noben rezultat. Kaj pa počnete s takimi poročili? Kakšne posledice imajo takšna poročila? Imamo milijardne projekte, ki nimajo nobenega rezultata in tako naprej. Torej, kakšne posledice um, sledijo iz tega? Države članice se zanimajo samo zato, da bijo denar. Vse ostalo jim je vse eno. Pri gradbenih ukrepih so um, s tem um, naredila uslugo gradbeništvu in tako naprej. Ampak kako boste v prihodnosti enostavno nadaljevali s temi napakami ali ste se naučili iz tega? Jaz sem učitelj in učencem sem vedno rekel, iz napak se učimo. Tu pa nimam tega občutka. Druga točka, ali lahko komisija zagotovi, da je ta vaja v komitologiji in da se pri tem spoštujo kriteriji in sicer dodana evropska vrednost, potem eh, minimalizacija eksternih stroškov in eh, čezmejna povezava. Tri desetletja investiramo v to in to je še vedno krpanka. 110 milijonov sem danes že omenil, to je pomembno. Ampak kakšne posledice ima to? kako izvajati pritisk na države članice, da ne mislijo samo na nacionalne velike projekte, temveč na dodano evropsko vrednost. In mnogi ministri za promet se tega sploh ne zavedajo, kot da Evrope ne bi bilo. In druga točka. Kako ravna komisija, če naprimer eh, eh, se direktiva o eh, presoji vplivov na okolje ne izvaja? Slišal sem, da je predsednik komisije Juncker Eh, strokovnjak za prometno politiko in mogoče tudi za finančno politiko. Torej, on je čihom dejal, dejal pri desetih eh, cestnih projektih vam sploh ni treba upoštevati um, direktive um, PVO. Ali lahko predsednik komisije reče, zakone, ki smo jih izdelali, me sploh ne zanimajo, ti zakone se lahko krši, kaj pa naredilate kot komisija, ali to preverjate, ali nam boste predložili poročilo. Jaz nisem vedel, ampak Čehi so mi to povedali, da je tako bilo. In to je res nezaslišano. In potem delegirani akti. Sem zelo skeptičen in to tudi veste. V Lizbonski pogodbi je to sicer zapisano, ampak moje izkušnje v parlamentu so, da komisija in svet storita vse, da bi te delegirane akte razveljavili. Zato sprašujem, če Eh, te, ta vsa evropska omrežja, za katere smo se dogovorili, če se razširijo ta omrežja, je to samo tehnično vprašanje, ali nas ne boste vprašali za mnenje in zakaj ne. Pred dvema letoma ste rekli, da delate na tem in sedaj ste nas obvestili in mi lahko rečemo da ali ne. Sploh ne moremo narediti nasprotnih predlogov ali ka, pre, spremembe, lahko rečemo samo da ali ne in če boste tako ravnali z nami. Um, in um, del um, pravne države v Evropi je tudi parlament. Zakaj nas ne vključite prej? Zakaj ne? Re, torej, razpravljali smo naprimer o inštrumentu za povezovanje Evrope in to sprejeli. In zdaj se to enostavno razširi. Se nekatere razširitve se mi zdijo v redu, ampak zakaj? Uh, nas obveščate šele sedaj in če se mi nekaj zdi slabo v tem predlogu, lahko rečem samo da ali ne. Tako v prihodnje ne gre. Kaj pa ste si mislili pri tem? Zakaj niste parlamenta vključili prej? Zakaj nas izločite, čeprav smo del evropske zakonodaje in tudi načrtovanja in realizacije projektov v Evropi? Hvala, gospa Ajala Sandar, eno minuto. Sì, solamente quería reaccionar eh, a la... Ja željela sem se odzvati na to v zvezi s poročilom računskega sodišča o pristaniščih in letališčih. Namreč nekateri smo to bolj eh, previdno obravnavali, saj se določene kritične točke nanašajo na trenutke, ko je bila kriza na višku. In poleg tega je treba tukaj razmišljati tudi o tem, da je lepo tudi, če je majhno in da uh, se splača živeti tudi zaradi teh majhnih lepot. Zato ni nujno vedno imeti samo velika pristanišča, samo velika letališča. Mo, če imamo omrežja, imamo lahko omrežje, v katerem imamo res uh, eh, ta ogromna središča in srednja in majhna. Uh, in na ta način se uh, vzpostavijo infrastrukture. Res je, da infrastrukture Evropske unije so neznatne v primerjavi z uh, kitajskimi ali združenimi državami, um, kjer imajo tudi toliko večje površine in lahko zgradijo take ogromne infrastrukture. Torej, vsekakor mislim, da moramo upoštevati tudi to in uh, v tej luči tudi brati poročilo računskega sodišča. Eno minuto, gospod Kramer, pozabil sem omeniti ta projekt. Češke železnice so ponudile Nemcem eh, direktni ekspresni vlak iz Praga preko Pasava v München. Če bi eh, z, eh, torej ta vrzel med Valkirn in Novo Udine, 1,2 km, to vrzel je treba zapreti ali boste podprli, eh, nas boste podprli torej, da boste izvajali pritisk na Nemčijo, da se zapolnita vrzel. Eh, češka mesta in tudi nemška mesta bi imela veliko od tega. Sedaj pa dobi besedo spet komisija, gospod Bersini. Nimate veliko časa, ampak želimo si seveda odgovore. Merci, madame la présidente. J'ai dit des réponses, mais je n'ai pas dit à toutes les questions. Je comprends que certaines questions. Torej, določena vprašanja mogoče tudi niso v vaši pristojnosti. Poskusil bom odgovoriti čim bolj precizno. Euh, no, hvala. Najprej gospodu Ertu. Pregled smirnic RTNT je predviden v sami uredbi in sicer naj bi se s tem začelo od Eh, leta 2023 naprej. Trenutno pa še ni predviden pregled uredbe RTNT in za zakaj je datum določen tako, pa čeprav se vam zdi zelo daleč, ko se je sprejemala ta uredba, so zakonodajalci menili, da je treba zagotoviti določeno stabilnost in predvidljivost za celotno omrežje v trenutku, ko se to omrežje vzpostavlja. Danes imamo na voljo delegirane akte, s katerimi lahko pokažemo, kako so ti zemljevidi in sama uredba v skladu z eh, razvojem in realizacijo tega omrežja, vendar pa eh, niso usmerjeni v spremembo naše globalne strategije, ki je bila zastavljena ob sprijeti uredbe in ki je predvidela pregled te uredbe leta 2024. Odgovor gospodoma Vanderkampu in Kramerju ki sprašujeta o povezavi s financiranjem. No, to, kar sem skušal opisati kot tehnično delovanje, ki naj bi omogočili vizualizacijo mm, samega omrežja, e, odseva tudi možne oblike financiranja za e, to omrežje. Pogoji za financiranje pa so določeni tudi v uredbi. Gre za vrednotenje, ki bo upoštevalo dodano vrednost, ki jo projekti prispevajo k Evropski uniji. In v okviru te uredbe EMIE Torej, v okviru te uredbe komisija tudi spremlja in upošteva poročila računskega sodišča, več je takih poročil, naprimer poročilo o blagovnem pomorskem prometu, sicer pa je računsko sodišče pripravilo še druga poročila o dobri uporabi sredstev Evropske unije eh, in s tem skušala Mislim, namen tega je, da se čim bolj, nudi čim bolj učinkovita podpora izvajanju evropskih prednostnih projektov. Ne gre za to, da želimo nek patchwork, torej neko sestavljanko teh projektov, temveč da želimo neko celovito sliko. Potem še nekaj. Veliki projekti, mali projekti. Če je v preteklosti veljalo, da smo se osredotočili bolj na take zelo velike projekte, pa zdaj že nekaj let komisija projekte eh, obravnava tudi drugače, tudi zelo majhne projekte, pri tem upošteva tudi njihovo čezmejno naravo in prednostno obravnava tudi projekte, kakršna je naprimer povezava med Nemčijo in Češko, ki ste jo omenili. Torej, za takšne manjše železniške projekte, ki lahko prispevajo k boljšemu povezovanju v Evropi, ima komisija tudi posluh. Kar pa zadeva analizo okoljskega učinka, to je eh, predpogoj v uredbi EMIE. Pri tem, ko se obravnava in sprejema projekt, se Eh, prouči tudi to, ali ta projekt upošteva evropsko zakonodajo na področju analize okoljskega učinka. Zdaj pa k različnim vprašanjem o posameznih specifičnih projektih. Če najprej odgovorim gospe Ajali Sender, Odsek med Valjadolidom in Santanderjem ter Valjadolidom in Viktorijo. Dejansko gre samo za resolucijo, ki smo jo določili za te zemljevide. Ti dve liniji ostajata liniji, pri katerih eh, so se španski organi odločili, da bodo prišli na visokohitrostno povezavo ampak to, kar je zarisano na zemljevidu, v bistvu ni nič drugače od prejšnjih zemljevidov, samo ti dve barvi, zelena in vijolična, zelena za konvencionalne oblike prometa in vijolična za druge, sta predstavljeni na obeh zemljevidih. In glede povezave med Almerijo in Granado, pa je to povezava, ki je potrjena kot konvencionalna uh, linija, torej povezava znotraj uh, glavne povezave, visokohitrostne povezave, in ki bo morda uresničena uh, kasneje kot do leta 2030 in zaradi tega ni zarisena sedaj v zemljevid. Zdaj pa gospa Zenalova in njeno vprašanje v zvezi z omrežjem na Češkem. Seveda sem uh, pripravljen, da si to točko skupaj ogledamo bolj v podrobnosti. Tem, ampak Delegiran akt, o katerem danes govorimo, ne prinaša nobenih sprememb za omrežje na češkem, nobenega zahtevka za spremembo na tem omrežju niso češke oblasti podale, zato se zemljevid ni nič spremenil v primerjavi zemljevidom iz leta 2013, tako da sem pripravljen si pogledati to točko skupaj z vami. E, spet je možno, da je tukaj problem zaradi te nove resolucije, ki e, smo jo izbrali za to fotografijo in zaradi te tega je mogoče določene točke treba dodatno pojasniti, vendar pa sprememb ni. In uh, za konec še odgovor gospe De Monte v zvezi s eh, tovornim koridorjem številka 11. Gre za tovorni koridor, o katerem se trenutno še razpravlja v okviru razprav o tovornih koridorjih. Tako da to v bistvu ni povezano s problematiko ten, te koridorjev in vsa pristanišča, ki ste jih omenili, so danes vključena v omrežje RTNT, to je eh, potrjeno in vse razprave so tu organizirane v okviru koridorja med Balskim in Jadranskim morjem. Hvala lepa, gospa predsednica, da moje strani so to vsi odgovori. Hvala, gospod Versini. Zdaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko na našem dnevnem redu. Ta bo potekala za zaprtimi vrati, tako da se zahvaljujem vsem, ki ste nas spremljali do sedaj in vas prosim, da uh, tiho zapustite dvorano uh, in vas vabim, da se nam pridružite ponovno jutri. Torej, najlepša hvala komisiji, najlepša hvala generalnemu sekretarjatu MUV. Uh, eh, Prosim tudi novinarje, da nas